Please, um, apologies for that. Please, can we adopt the agenda? Lepo zdrav, prosim vas, da sprememo dnevni red. Sporočila predsednice. Obvestiti vas želim, da je poročilo o obisku delegacije na nizozemskem na voljo v angliščini, nemščini in francoščini na naši spletni strani, če se ne motim je na spletni strani? Je, prav, hvala. Ta sestanek se prenaša po spletu, uporabite lahko elektronsko aplikacijo e-meeting in tam najdete dokumente ehm, na prenosniku, na tablici ali pa na telefonu imate tudi novo eh, različico našega novičnika. Eh, dobila sem že veliko pozitivnih povratnih informacij strani različnih deležnikov. Kakšen komentar v zvezi z zapisnikom? Če ne, potem eh, bo zapisnik na koncu sestanka sprejet. Potekala sta dva trialoga. Andreas Schwab je vodil delo pri obeh. Trdo dela, najprej informacijska eh, varnost, na to pa še medicinski pripomočki. Bi nas želel eh, o tem obvestiti? Izvoli. Hvala, gospa predsedujoča, za vaše prijazne besede. Lahko te besede predam samo sodelovcem skupine in pa sekretarjatu. Namreč eh, pokajamo se z luksemburškim predsedstvom, to je že tretje predsedstvo odkar se je formiral novi parlament. Kot Evropski parlament smo zelo jasno povedali, kaj želimo, česa ne želimo in eh, z razumnim, potrpežljivim pogajanjem bomo sedaj večino tega tudi dosegli. Imeli bomo dve področji, aneks dve kjer bodo zapisane vse bistvene storitve offline gospodarstva. Eh, torej, tukaj gre predvsem za digitalne kritične dele infrastrukture, ki morajo biti ponudniki, ki jih morajo ponudniki eh, oblikovati na ta način, da so, odprni, da so odporni na kibernetske napade in pa eh, še druga priloga, kjer bomo zajeli digitalne storitve. Ne zato, ker je to kritična infrastruktura, ampak zato, ker so to sredstva, ki vplivajo na tveganja v, kriti, v, v infrastrukturi digitalne dobe. Tako da bodo lahko tudi ti ponudniki na podlagi svojih izkušenj na, na področju digitalnih storitev obogatili vse skupaj z svojimi predlogi. Torej, predvideli bomo tri kategorije digitalnih storitev. Prvič gre za tako imenovane online market platforms. To je pojem, ki smo ga. Uh, ki smo ga slišali že pri direktivi o reševanju sporov predigitalnih storitev. Zajeli bomo številne digitalne platforme, ne pa tako imenovanih C2C platform. In potem drugo področje se bo imenovalo brskalniki. Kan, welche um, ähm, suhmašinen äh, diese digitalne... Uh, äh, torej gre za digitalne kanale, uh, Eh, oziroma kako prispevati k temu, da bodo digitalni kanali varnejši. In pa tretje področje v pristojnosti odbora ITRE, s katerim dobro sodelujemo, torej z, predvsem z gospod Castillo Vera. Eh, ta se pa ukvarja z definicijo računalništva v oblaku. To so trije eh, tri področja direktive in sicer je cilj direktive, da ponudniki um, poskrbijo za odpornost, za varnost, če pride do kibernetskih napadov, določene razsežnosti, določene nevarnosti, pa je te treba sporočiti nacionalnim certom, torej nacionalnim pristojnim organom tako da bodo potem sprejeti skupni ukrepi za preprečevanje teh napadov. No, o zadnjih e, točkah se bomo morali še pogovoriti s svetom, gre predvsem za vprašanje, ali bomo na področju digitalnih storitev lahko dosegli e, e, vse evropski usklajen pristop, Zdi se, da so države članice pripravljene privoliti v to, kaj ti eh, države članice so spoznale, da če eh, tukaj eh, sprejemamo neko zakonodajno rešitev, mora to biti skupna evropska zakonodajna rešitev, pri čemer se ne smemo omiti samo na najmanjše skupne imenovalce, ampak na nekaj, kar bo smiselno za vse eh, udeležene strani. Zahvaljujem se vsem sodelovcem, eh, no, kolega iz zelenih še ni, vi ste tukaj, gospa predsedujoča, tudi drugim se zahvaljujem, mislim, da smo na dobri poti in eh, mislim, da sem podal dober pregled trenutnega stanja. So to summarize, thank you. Najlepša hvala za to poročilo, Andreas. Naslednji trialog bo potekal nocoj, v četrtek pa bom poročala o tem eh, v odboru. Nažalost vas ne bo tukaj, ampak v četrtek bomo slišali več o tem trialogu. Pogajanja so izjemno zapletena gre za občutljivo področje, želi še kdo besedo? Ali pa naj prisluhnemo še poročilo o eh, medicinskih primočkih? Hvala. Kar je spet naloga Andreja Sašvaba, izvoli. Hvala lepa. Trialog o tako imenovanih medicinskih pripomočkih in o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih, torej o in vitro postopkih. Tatria Luxemprijev v, um, v imenu Nore Bera, francoske kolegice, eh, ki eh, je bila v parlamentu v prejšnjem mandatu. Eh, no, pristojni odbor je tukaj odbor za okolje, poročevalka je Glenis Vilmot. Kot odbor za notranji trg smo pomembno prispevali k temu predlogu to skušamo sedaj uveljaviti tudi v trialogu. Napredovali smo pri manjših vprašanjih, eh, uspeli smo uveljaviti stališče odbora IMKO na različnih mestih, ampak luksemburško predsedstvo se je sedaj odločilo, da se bo na dolgo in široko sedaj pogajalo o teh eh, podrobnejših točkah, tako da Tako da se bomo šele s nizozemskim predsedstvom pogajali o političnih vprašanjih. Tako da, če želite, da v trialogu upoštevajo stališče odbora IMKO, prosim, se obrnete, eh, prosim, da se obrnete name ali pa na druge kolege iz sekretarijata, zato da bomo se lahko tukaj ustrezno pogovorili, sprejeli eh, določene ukrepe. Moram pa reči, da je. Eh, pristojni odbor upošteval predloge našega odbora, tudi tistega iz prejšnjega zakonodajnega obdobja in eh, v glavnem poročam lahko samo o pozitivnem eh, stanju, mislim pa, da ne bo možno hitro doseči dogovora s svetom. Kar je nekoliko težavno, medicinski pripomočki in in vitro pripomočki oziroma predelave obeh eh, direktiv v zvezi s tem bi morali privesti do tega, da bi po um, škandalu z um, silikonskimi usadki za prsa, um, da bi torej po tem škandalu dobili neko močnejšo zakonodajo in da bi pa tudi iz, uh, obsega, rihtlin, eh, iz obsega direktive vzeli vsa tista področja, ki nimajo neposredno no, nič opraviti za tem področju. Skratka, prizadevamo si za dobre rešitve, ampak verjetno bomo morali na te dobre rešitve še nekoliko počakati. Upam, da sem s tem uh, dobro povzel trialog, gospod predsedujoča želi kdo kaj pripomniti. Samo bi rada izpostavila naslednje, Andreas, gre za vprašanje eh, potrošnikov in to se večkrat pojavlja pri naših dosejih. Ko bo prišlo do tega novega režima, kaj se bo zgodilo z obstoječimi proizvodi, ki jih uporabljamo že več let? Ali bodo postali uh, nezakoniti, razen če ne bodo ponovno, ponovno predmet potrditve. Pogosto eh, potrošniki ne vedo, zakaj se nekaj takšnega zgodi in zakaj se to dogaja. Če gre za, naprimer, za srčne spodbojevalnike, za uh, uh, nadomestne sklepe ali kaj podobnega, uh, za stvari, ki jih uporabljajo že več let, Zanima me, če bi lahko dobili več informacij v zvezi s tem, kakšen bo prehod iz starega režima v novi režim, kaj se zgodi. Če tega ne morete narediti danes, bi lahko o tem govorili, kdaj eh, drugič gre za pomembno temo za potrošnike. Vem, da je prišlo do nekaterih št, eh, pomembnih sprememb glede na izvedni predlog. Eh, na to ne morem enoznačno odgovoriti, ampak um, nekako je vzdušje tako, da se ustvarja vtis, da bomo za novimi certifikati poskrbeli za več varnosti, pravne gotovosti in eh, no, svet pa meni, da temu ni tako. Eh, pravzaprav moramo imeti možnost certifikate preverjati, torej eh, zato, da bo zakonodaja stotno spoštovana pri tem. Ne vem, ali lahko nove metode certificiranja porabimo za to, da ustvarimo nekaj več varnosti. O tem bi se dalo razpravljati. Eh, no, glede tega se strinjamo za poročevalko. Svet pa se je tukaj po hitrem postopku odločil za neko državno stališče in zato se sedaj tukaj prizadevamo za dogovor, da bi v interesu bolnikov um, dopustili nadaljno uporabo uveljavljenih pripomočkih, ne pa da uporabo teh pripomočkov otežimo z dodatnimi postopki certificiranja, ki bi te proizvode samo podražili. Yes tudi sama sem slišala nekaj podobnega v zvezi s proizvodi, ki se uh, uporabljajo že leta in ki morajo biti na to predmet postopka certifikacije. Hvala. Peta točka. Poročilo o upravljanju enotnega trga v okviru evropskega semestra 2016. Poročevalka je Catherine Staller. Gre za poročilo, ki ga pripravimo vsako leto letni pregled rasti je bil eh, predstavljen 26. novembra. Vsi ste imeli priložnost pregledati dokumente, še posebej so zanimiva priporočila za evroobmočje. V mojih dokumentih piše, da so bila ta sicer uh, predstavljena malce pozneje. Dobili bomo kratek upogled v letni pregled rasti s podarkom na enotnem trgu. Najprej poročevalka, poročevalci v senci, na to pa Sabin Ferhen iz komisije. Catherine Staller, izvoli. Uh, uh Najlepša hvala, gospa predsednica, in hvala tudi uh, komisiji ki je z nami in bo predstavila letni pregled rasti. Sama sem tukaj, da predstavim eh, poročilo na temo upravljanja enotnega trga v okviru Evropskega semestra 2016. Enotni trg je zelo pomembna stvar za Evropsko unijo. Eh, je izjemno pomemben za eh, našo ekonomsko blaginjo sedaj in v prihodnosti. Potencijala je ogromno in kot vemo, se ta potencijal meri tam nekje v višini enega biljona uh, evrov. Trenutno je ovir preveč za trgovino Evropske unije in premalo držav članic izvaja odločitve, ki jih sprejmejo. Evropska unija je le tako uh, močna kot najšipkejši člen znotraj te unije. Pomembno je torej biti poročevalec za uh, to poročilo. To je četrto poročilo o upravljanju enotnega trga v odboru IMKO je del svežnja treh parlamentarnih eh, poročil, ki se osredotočajo na Evropski semester 2016. Drugi dve poročili obravnavata odbora Ekon in Empl. Poročilo smo razdelili v štiri dele. Vsak se osredotoča na posamezni vidik enotnega trga. Enotni trg je pomembno orodje za konkurenčnost, delovna mesta in rast. Eh, neizkoriščeni potencial enotnega trga, prihodnost enotnega trga v 21. stoletju in orodja upravljanja. To je bistvenega pomena, glede na to govorimo o kulturi skladnosti. Pomembno je zagotoviti dobro upravljanje enotnega trga. Polno delujoč enotni trg zahteva koordinacijo mikro in makro ekonomskih politik, pa tudi uh, usklajeno s fiskalnimi politikami. Na ta način bomo zagotovili trajnostno gospodarsko rest v državah članicah potencial za delovna mesta in rast je nekaj jasnega, to smo uh, že sprejeli na ravni EU, Evropske unije, nismo pa dosegli veliko napredka med eh, letoma 2012 in 2013 je bilo izvedenih zgolj približno 10 odstotkov priporočil za države članice. Če želimo zagotoviti delovna mesta, rast in konkurenčnost, potem moramo narediti več napredka pri integraciji enotnega trga v državah članicah. Zagotoviti je treba boljše upravljanje, preglednost eh, samega procesa potrebujemo sistem eh, rednega nadzora, ocenjevanja, spremljanja, eh, integracije in konkurenčnosti enotnega trga. Tako da bomo lahko zagotovili eh, najbolj učinkovit sistem izvajanja enotnega trga. Potrebujemo podatkovno bazo kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov, potrebujemo primerjalne standarde in strokovne ocene, tako da bi zagotovili, da se izvaja pravila, ki smo jih sprejeli. Svet postaja bolj digitalni, bolj uh, interoperabilen, zato moramo tudi te vidike upoštevati. Te spremembe brišejo razlike med proizvodi in storitvami. Sprememb, do sprememb prihaja tudi pri potrošnikih. Ljudje nakupujejo po spletu in uh, spreminja se celotna paradigma, kar se tiče naložb. Uh, nakupov in tako naprej. Razlika je vedno manjša med eh, neotipljivimi in otipljivimi sredstvi. Pred kratkim smo dobili letni pregled rasti in eh, priporočila za storitve in blago, ki smo jih dobili, so prava pot naprej. Trga ne bomo poglobili, če bomo strategijo izvajali samo po sebi upoštevati je treba druge strategije komisije, naprimer eh, naložbeni načrt, strategija DSM, energetska unija, eh, akcijski načrt in tako naprej. Pri tem je treba upoštevati tudi mikro in makro politiko. Eh, dovolj hitro je treba izvajati ta pravila in vse to so predpogoji za delujoče enotni trg. Vse to sem poskušala unesti v. Eh, poročilo, kar seveda ni preprosto. Kot veste, je to velik izziv tisti, ki ste že bili poročevalci. In eh, sama sem poskušala čim bolje ubesediti eh, vse te stvari. Več bi, naprimer, želela spregovoriti o direktivi o storitvah, o javnih naročilih, o socialnem in digitalnem vključevanju. navdušena sem nad enotnim trgom, tako kot vsi ostali tukaj v dvorani. Ampak žal uh, smo morali poročilo poslati v prevod še pred tem, ko je, bila izdana, uh, uh, ko je bil izdan letni pregled rasti. Ampak danes bomo o tem govorili. Poskušala sem zagotoviti, da te štiri glavne elemente vključimo v uh, poročilo, preden bomo o njem glasovali 25. januarja. Veselim še že, sem, se že predstavitve komisije. Uh, čaka nas tudi sestanek s poročevalci v senci jutri. Časovni rok za ulaganje eh, predlogo sprejem pa je 16. december. Najlepša hvala kolegom in kolegicam, hvala vsem, ki sodelujete pri tem procesu, veselim se že razprave s poročevalci v senci pred samim glasovanjem. Hvala. Do we want to take a round for bomo sedaj besedo predali poročevalcem v senci. Bomo počakali na gospoda Scheinfelda. Gospod, gospod Šulik. Ali pa bomo besedo najprej predali komisiji, medtem ko čakamo na Adama. Tukaj je. Um, Pozdravljeni. Začeli smo že. Poročevalka je predstavila svoje poročilo. Besedo bomo predali Danu Daltonu iz EKR. Izvoli. Hvala, gospa predsednica. Izkoristil bom. Uh, to prednostno nalogo, ki smo jo dobili v imenu naše skupine. Spregovoril bom v imenu gospoda Šulika, našega poročevalca v Senci. Zahvaljuje se gospe Stajler za poročilo. Še naprej si prizadevamo za izboljšanje delovanja enotnega trga v Evropi. Gospod Šulik izpostavlja kazalnike enotnega trga in njihovo vključitev v proces. Odprava regulatornih in netarifnih ovir je lahko dobra odločitev, ki vpliva na trajnostno dejansko gospodarsko rast, ki ne upošteva na eh, naložbe, tako da je to eh, zagotavljanje napredka brez nekih dodatnih stroškov. Sam se glede tega popolnoma strinjam. Gospod Šulik meni tudi, in eh, mislim, da ga podpira celotna skupina EKR, da bi morala biti to prva naloga Evropske unije, zagotavljanje dobro delujočega enotnega trga. Torej. Na teh področjih pa je treba paziti. Gospod Čulik meni, da moramo biti paziti, kar se tiče preveč, eh, preveč centraliziranega pristopa pri sprejemanju odločitev, kar lahko škodi eh, izkoriščanju potencijala naših regij v Evropi. Zagotoviti moramo tudi ustrezno konkurenčnost eh, med regijami, spodbujati, morami, spodbujati moramo k raznolikosti. Pri tem si moramo prizadevati za integracijo in konkurenčnost, ampak izvajati je treba vsa pravila. Ne smemo pozabljati na ena ali pa na druga. Skupina EKR ima eh, pomisleke, kar se tiče dodatne javne porabe, še posebej, kar se tiče na eh, področja IKT. Poročevalka bi lahko malce eh, bolj natačno povedala, kaj točno ima tukaj v mislih. To je vse z njegove strani. Hvala. Sedaj pa Adam Scheinfeld v imenu els. Najlepša hvala, gospa predsednica. Se upravičujem za e, manjšo zamudo. Moje letalo je bilo pozno. Veseli me, da se pogovarjamo o tej temi. Prebral sem e, osnutek dokumenta, Eh, z velikim zanimanjem. Pošteno povedano moram eh, reči, da imamo v tem eh, mnenju več elementov, ki jih lahko podprem. Ni veliko takšnih stvari, ki bi jih spremenil. Splošno gledano je treba povedati, da gre za izjemno pomembne zadeve na to včasih pozabljamo tukaj v Evropskem parlamentu. Evropska unija vstopa v novo težko obdobje globalne konkurence. Po mojem mnenju, v tej fazi naš položaj ni tako dober. In eden od razlogov, za takšno situacijo, je pomankljivo delovanje enotnega trga. Pozabljamo na pomen enotnega trga. Če ne bomo uvedli načel, s katerimi bomo poenostavili delovanje enotnega trga, potem bomo vedno manj konkurenčni. Če se primerjamo eh, s gospodarskimi velesilami, ki obstajajo v svetu danes, z globalnimi velesilami, potem eh, postane tako jasno, da naprimer ameriški trg ali pa nekateri azijski trgi, Kitajska, Indija, Rusija in tako naprej, da so to trgi, ki so interno gledano precej koherentni, enotni. Povpraševanje na teh trgih pa ni omejeno z notranjimi ovirami. Mi smo tisti, ki moramo tekmovati in konkurirati tem uh, trgom. Soočamo pa se s težavami znotraj lastnega enotnega trga. 500 milijonov potrošnikov, 500 milijonov kupcev šteje naš trg. In to je pomembno ne zgolj za zagotavljanje rasti, ampak tudi za zagotavljanje storitev eh, za naše državljane, za ustvarjanje novih delovnih mest, za ustvarjanje blaginje. Za vse to potrebujemo trg, ki je učinkovit. Trg, v katerega so ugrajene Eh, notranje ovire, ni optimalen, ne deluje učinkovito in ni dober za razvoj malih in srednje velikih podjetij. Spomniti je treba na dejstvo, da trenutno MSP-ji porabijo veliko svoje energije za popolnoma administrativne naloge, ne pa za lasten razvoj spoštovati morajo različna pravila in uredbe, če želijo delovati. Tisti MSP-ji, ki so mobilnejši, pa se ozirajo na trge zunaj Evropske unije. Ravno zato je tako pomembno, in tukaj se strinjam eh, s poročevalko, da se je treba osredotočiti na pomen našega notranjega trga. To je ključnega pomena. Poleg tega moramo v zakup vzeti tudi ovire, ki že obstajajo. Osredotočiti se moramo na odpravo teh ovir, ne pa da preprosto malce izboljšujemo uh, trenutno stanje lahko bi vam dal veliko primerov. Eden mi pade na pamet in to je urejanje poklicev. Imamo različne uredbe, ki se nanašajo na različne poklice v različnih državah članicah. Pravimo, da imamo notranji trg, ampak z tega vidika notranji trg ne deluje. Nekdo, ki naprimer dela na nekem področju v eni državi članici ne more nujno upravljati tega poklica drugot. Sedaj govorimo o uh, potnem listu za storitve, ampak zakaj bi se sploh ozirali v smeri takšne rešitve? Zakaj ne bi preprosto uh, rekli Bobu Bob in sprejeli dejstva, da moramo uh, urediti različne poklice po celotni Evropski uniji? Lahko bi vam dal še druge primere, ampak uh, toliko zaenkrat. Na tem mestu se bom uh, ustavil in končal. Rad pa bi dejal, da moramo splošno gledano resno analizirati pomen notranjega trga. Zagotoviti moramo, da tudi drugi odbori v uh, tem zboru uh, obravnavajo to vlogo uh, na ta način. Kaj je kalas? Hvala govorim v imenu Antonasa Goge, ki je naš poročevalec v, sen, v Cenci. Gospod Goga se zahvaljuje poročevalki za osnutek mnenja. Meni, da je poročevalka opravila odlično delo. Gospod Goga se strinja z večino predlogov, ki jih najdemo v osnutku. Skupina Alde meni, da je uh, bil v zadnjih desetletjih notranji trg izjemno pomemben za Evropsko unijo. Ampak ne smemo počivati na eh, lovorikah, čaka nas veliko izzivo, naprimer digitalizacija. Osredotočiti se je treba na notranji trg znotraj evropskega semestra, razvijati moramo analitična orodja, s katerimi bomo merili uspešnost delovanja notranjega trga. Gospod Goga meni tudi, da države članice ne izvajajo uh, pravil tako, kot bi jih eh, morala. Komisija bi morala uporabiti postopek ugotavljanja kršitev. Škoda je, da kontaktne točke še ne delujejo kot enotne točke za vprašanje v zvezi z notranjim trgom. Poziva komisijo, da ukrepa. Komisijo poziva tudi, da zagotovi boljše izvajanje načela vzajemnega priznavanja, kar je bistvenega pomena v luči usklajene zakonodaje Evropske unije. Gospod Goga meni, da bi morala Evropska unija uporabiti gonilo eh, gospodarstva sodelovanja. Spodbujati je eh, treba k čim boljšim pogojem za takšne akterje na trgu. Izpostavlja tudi potrebo po uh, novih načinih Eh, tržnega nadzora tudi na evropski ravni. Komisija mora prevzeti odgovornost za neukrepanje na tem področju. Gospod Goga meni, da je konkurenčni notranji trg v Evropi v 21. stoletju nekaj, česar ne moremo doseči brez reform uh, trgov, uh, proizvodov in storitev v državah članicah. Gospodarska kriza v številnih državah članicah uh, izpostavlja potrebo po nacionalnih reformah. Gospod Goga se strinja s potencialom e-naročil. Rad pa bi izpostavil tudi hitro in eh, celovito izvajanje direktive o javnem naročanju v vseh državah članicah. Ne na zadnje, gospod Goga meni tudi, da moramo še naprej delati za boljše delovanje trga, manj birokracije in bolj digitalne javne sektorje. Graditi moramo na uh, zakonodaji ISA 2 in zagotoviti, da lahko javni sektori sodelujejo čez meje. Hvala. Okay, I have for the GUE. Gospod Zube, v imenu skupine GUE, Niga, Pascal Durand, v imenu zelenih. Merci, madame la présidente. Najlepša hvala, gospod predsednica. Na hitro bi rad povedal, da se seveda zahvaljujem poročevalki za odlično upravljanje delo. Tudi sam menim, da lahko podpremo veliko elementov tega mnenja. Brez dvoma eh, je mnenje sedaj izboljšano. Dovolite mi nekaj komentarjev v zvezi eh, s samo podlago. Evropski semester ne, ne sme biti zgolj nek proračunski ukrep, proračunski proces. V to je treba vključiti nekaj širšega. Potrebujemo področje eh, skupnih evropskih interesov in to je pomemben izziv pred nami. Razumem eh, razpravo o rasti, konkurenčnosti, zaposlovanju in tako naprej, to je ta triptih, o katerem govorimo v parlamentu, ta sveta trojica, ampak s tem ne bomo rešili vseh težav, ki se porajajo. Naprimer, vprašanje krožnega gospodarstva, tudi to je izjemno pomembno vprašanje, zato ker lahko na ta način eh, prav tako ponudimo neko evropsko dodano vrednost in vstopimo v 21. stoletje s tem, da eh, učinkovito porabljamo naše eh, vire in zagotovimo krožnost gospodarstva. Tudi to je pomembno za rast in za eh, zaposlovanje. To sem želel izpostaviti. Kar se tiče javne porabe, vem, da lahko pride tukaj do ideoloških razprav. Te javne, javna sredstva predstavljajo približno 20 odstotkov naložb po Evropi, pa če si tega želimo ali pa ne. To je zelo pomemben eh, vzvod. Ne vem, kako bi lahko razvili digitalni trg, eh, digitalni trg naprimer, brez da bi zagotovili naložbe eh, v različne trge na tem področju. Tudi to se mi zdi izjemno pomembno. Šel bi še dlje, to je izjemno pomembno. v tem poročilu potrebujemo dobro ravnoteže. Odprava ovir, česar si želimo, eh, ne bo odgovorila na celotno problematiko konkurenčnosti in stanja v državah in med državami. Kar se tiče tržnega nadzora, bi povedal takole. Mislim, da ni dovolj evropskega nadzora. ne želim polemizirati, ampak vprašanje Volkswagna in drugih proizvajalcev, ne bom se ozredočal na enega, ampak ta situacija kaže, da pogosto prihaja do razlik med nadzorom v državah in na evropski ravni. Mislim, da tukaj obstaja jasna vrzel, kar se tiče eh, skupnih evropskih interesov. Morda bi morali ustrajati pri tem, da imamo dejanske evropske organe nadzora, ki upoštevajo uh, evropski javni interes. Hvala. Andreas Schwab, želi kdo drug besedo? Hvala, gospod predsedujoče. Jaz nisem poročevalec v senci, ampak vesel sem, da uh, sem lahko prebral poročilo Štajler. Z uh, eh, večino tega poročila se strinjam. No, ampak ker je tukaj Evropska komisija, želim zastaviti dve vprašanje navezujem se na to, kar je povedal kolega Seinfeld. Dolgoročno gledano bomo dobrobit v Evropi ohranili samo, če bomo postali močnejši um, in bolj konkurenčni. Zato imam za kolegico Štaler naslednjo, naslednjo vprašanje kako se to poročilo o upravljanju enotnega trga razlikuje od drugih takšnih poročil. Kolegica Komi pripravlja poročilo o, o strategiji za notranji trg. Zato moramo vedeti, ali tukaj obstajajo različni cilji, različne, različna težišča. Skratka, ni mi čisto jasno, kje je tukaj razlika. Ker torej, gre za evropski semester, znotraj tega imamo poročilo o upravljanju enotnega trga in tukaj se osredotočamo na teme, ki bi naj eh, ki ovirajo rast na notranjem trgu. Torej, s tem se ukvarjamo tudi v obliki priporočil za specifične države. Socialdemokrati so vedno želeli, da se v okviru evropskega semestra pogovarjamo tudi o zakonodaji. Tudi zeleni so bili tako. Pravzaprav bi bil evropski semester na podlagi notranjega trga dobra podlaga za to, ampak v poročilu Rosati pred dvema tednoma v Štrasburu smo videli, da tega vedno ne razumemo na enak način. No, no, in pa ker je tukaj tudi gospa Ferhoen, mislim, da bi morali vprašati komisijo, kaj eh, bo z evropskim semestrom in ulogo enotnega trga na evropskem semestru. Če se bomo tukaj samo enkrat letno pogovorili o enotnem trgu in bo potem poročilo dobil eh, Ekon, potem si lahko ta čas tudi prihranimo za kaj drugega. Evropska komisija bi morala jasno povedati, kaj želi doseči s tem poročilom, kako ga lahko mi okrepimo. Uh, Če se to ne bo zgodilo, bo to naporno za poročevalko in to je težko, kaj ti gospa Štajle se ukvarja tudi z drugimi številnimi pomembnimi temami. Dobro bi bilo, če bi komisija lahko kaj več povedala o tem. Did anybody else want to take the floor before I no. want Želi še kdo drug besedo, preden eh, damo besedo komisiji? Sabin Vejen, ki je direktorica na področju usklajevanja politike, uh, odbora za notranji trg, eh, ki bo poročala o tej temi. Thank you very much, Madam Chair. Mr. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa Štajler, spoštovani poslanci. Eh, vesela sem, da imam priložnost vam predstaviti letno poročilo o rasti. Želim se osredotočiti predvsem na tista področja, ki so v prestojnosti vašega odbora in upam, da bomo ob tem Vsaj deloma odgovorila gospodu Švabu. Kot veste, je komisija objavila svoj eh, jesenski semesterski svežen eh, novembra, to je del to je začetek cikla evropskega semestra, gre za letni pregled rasti za leto 2016, zastavljamo gospodarske in socialne prednostne naloge, tako na evropski ravni, kakor tudi na nacionalni ravni. Um, prav tako imamo 16 poročil o zgodnem opozarjanju za zaznavanje makroekonomskih neravnovesij v državčanicah, imamo tudi Um, osnutek skupnega poročila za poslovanje. Uh, tukaj analiziramo stanje v državah članicah. In kot je predsedujoča povedala na začetku, smo predstavili tudi priporočila za evroobmoče, zato da bi lahko povdarili to večjo soodvisnost in potrebe po, potrebo po konvergenci med državami s to skupno valuto. Ampak naj se osredotočim na letni pregled rasti za leto 2016, gre za zastavljanje prednostnih nalog, ki bi morale spodbuditi našo konvergenco, okrepiti gospodarsko rast Seveda je tukaj pomembna tudi strategija za enotni trg. Letni pregled rasti povdarja, da bi morali trenutni gospodarski zagon nizkih cen eh, blaga, slabega menjalnega tečaja evra, dobrih monetarnih politik izkoristiti za to, da okrepimo temelje za rast in to na trajnosten način. Ne smemo počivati, ker je trenutni pritisk popustil. To priložnost moramo izkoristiti za to, da postavimo dobre dobre temelje za rast. Če si ogledate letni pregled rasti za leto 2016, pa ste lahko ugotovili, da obstaja veliko kontinuitete v eh, iz leta 2015, ko gre za trikotnik, eh, ta politični trikotnik, strukturne reforme, investicije in pa odgovorna fiskalna politika. In eh, dve izmed teh treh področji sta povezani z pristojnostmi vašega odbora. Eh, letni pregled rasti za leto 2016 se še bolj osredotoča na naložbe. Eh, tukaj imamo tudi zaradi hitre obravnave v svetu in parlamentu um, um, dobili eh, Evropski sklad za strateške naložbe. Prvi stebr je tukaj financiranje, potem eh, drugi stebr je identifikacija projektov, sedaj se osredotočamo na tretji stebr investicijskega načrta in sicer gre tukaj za zakonodajne ovire. Tukaj si moramo ogledati, kaj lahko naredimo na evropski ravni z zakonodajo enotno enotnem trgu, z izvajanjem zakonodaje v enotnem trgu, z skladnostjo in tako naprej. Prav tako pa moramo preučiti ovire, ki obstajajo na nacionalni ravni in eh, vseh ne moramo odpraviti z harmonizacijo. Eh, ne bodo vse ovire izginile, če bi nasilo izvajali evropsko zakonodajo. Veliko je problemov, ki so eh, v odgovornosti držav članic, torej države članice so krive za njih, z državami članici se moramo pač pogovoriti o nacionalnih ovirah in o tem, kako jih odpraviti. Tukaj namenim samo eno področje, sicer javno naročanje. Poln prenos in izvajanje evropske zakonodaje je nujni predpogoj. Vendar pa to ni dovolj za to, da bi države članice in regionalne oblasti lahko uživale polne prednosti odprtega enotnega trga. Tako da si tukaj moramo še bolj prizadevati za izvajanje zunanje zakonodaje o notnem trgu. Istočasno pa moramo izkoristiti evropski semester za dialog z državami članicami o tem, kaj se dogaja um, um, pri njih na terenu. Uh, torej, to je bilo samo eno izmed področji javno naročanje. Uh, lahko pa si ogledamo tudi druga področja, kjer imamo recimo nacionalne zakonodaje, ponekod upravičeno, druge ne, druge bi spet morali razpravljati o tem, ali je smiselno uh, in ali so države članice izbrale najustreznejšo pot za rešitev nekega problema. To je povezano tudi z drugim stebrom, uh, letnega pregleda rasti, strukturne reforme. Tukaj želimo res spodbuditi dialog z državami članicami v Evropskem semestru za leto 2016. Želimo se pogledati o tem, katere strukturne reforme nam bodo omogočile bolje integrirati trg storitev um, uh, in blaga uh, na enotnem trgu in kako se lahko Evropska unija bolje vključi v globalni trg. Tukaj uh, je treba povedati, da je v komisiji dovolj politične volje, želiti, želimo okrepiti mikrostebr eh, evropskega semestra. Veliko smo govorili o makroekonomskih velikih neravnovesjih, ampak tudi mikroekonomska raven je pomembna, če želimo ponovno zagnati rast. Torej, vse to želimo doseči v semestru z leta 2016. Kaj to konkretno pomeni? Skupaj z letnim pregledom rasti smo na ravni služb sprejeli delovni dokument. Torej, neuradni dokument komisije. Eh, ugotovili smo, torej, skušali smo pomočjo nekakšnih tabel ugotoviti, kakšne so strukturne ovire v državah članicah. In uh, tukaj želimo poglebiti naš dialog, analizo, zato da bomo februarja imeli še boljše podatke o tem, kajti takrat bo do službe komisije, komisije objavile poročila po državah, kar je uh, korak pred specifičnimi priporočili za države. No, ne morem vam eh, točno povedati, na kaj se bodo osredotočala ta priporočila za države. Vredno veste, da je predsednik Juncker, eh, podpredsednik Dobrovskis in drugi komisarji so se odločili, da bodo eh, tukaj nekako poenotili ta priporočila, da bodo objavili manj priporočil na državo. Ampak seveda to ne pomeni, da smo s tem odpravili evropski semester. Evropski semester je širši pojem kot priporočila za države. Pri evropskem semestru gre za široke analize eh, in gre za probleme, ki smo jih identificirali na enotnem trgu, v strategiji za enotni trg in ki so eh, razvidne tudi iz osnutka vašega poročila. Torej, strani komisije vidimo močno povezavo med strategijo za enotni trg med upravljanjem enotnega trga in evropskim semestrom. Na osnovi analiz, na osnovi eh, eh, analiz posameznih držav, ki jih bomo dobili februarja, bomo preučili, kaj eh, je treba ukreniti v posameznih državah. No, za tematično analizo v kontekstu evropskega semestra bi si vaš odbor lahko ogledal teme, ki so za vaš uh, pomembne Veliko je torej gradiva, analiz, dokazov, ki jih zbiramo v kontekstu evropskega semestra, eh, pa vso to gradivo še ni bilo ustrezno preučeno. V osnutku poročila je veliko dobrih idej, kako okrepiti makroekonomsko razsežnost semestra z makroekonomsko strategijo na evropski ravni, z eh, podobnimi razpravami z državami članicami na nacionalni ravni in seveda pozdravljamo angažma tega odbora pri tem delu. Eh, no, toliko z moje strani. Veselim se razprave. Hvala before I go back to the rapporteur, do any of the members who've just joined? Preden se vrnem poročevalki, ali želi še kdo od poslancev besedo? Gospa Gebhardt. Hvala lepa. Opravičujem se, ampak moje letalo je zamujalo, zato nisem mogla pravočasno priti na sejo. No, že leta se ukvarjamo za semestrom in uh, strinjam se z vami, številni podatki, ugotovitve, analize, fel, veliko priporočil, ampak uh, na koncu se moramo vprašati, kaj uh, je rezultat vsega tega. Uh, kaj ti slej kot prej se s tem več ne bom eh, želela ukvarjati, če bom gotovila, da gre samo za eh, nekakšno nakladanje, eh, v resnici se pa, niče, se pa nič ne spremeni. Zato razumem, da se številni državljani in državljanke sedaj sprašujejo, kakšne koristi pa mi sploh imamo od te Evropske unije, kam nas vodi. Katarín Steiler um, uh, ima prav, treba je dati močna priporočila, niso dovolj samo analize državam, članicam je treba povedati, kaj je treba narediti za to, da bomo imeli rezultate, da bomo ustvarjali rast v državah članicah in da bomo tako uh, ponudili ljudem neke sveže perspektive. To je pomembno, pomembna naloga in eh, ravno naš odbor eh, lahko tukaj veliko ponudi. Eh, to je ta drugi vidik, ki me, tuli, ki me tukaj v Evropskem parlamentu nekoliko moti. Um, no tukaj ne želim izpostaviti nobene politične skupine. Skratka, zdi se mi, da nismo še, da še vedno ne razumemo pomen enotnega trga. Ne gre samo za denar, ne gre samo za finance, gre tudi za to, kako deluje enotni trg, kakšno osnovo imamo za enotni trg, ali imamo skupno osnovo, oziroma ali pač vsaka država članica dela to, kar ji je pač všeč in potem nimamo evropskih odgovorov na problem brezposelnosti, nimamo odgovorov na vprašanje, kam pluje Evropska unija in kaj se želimo v prihodnosti eh, za Evropsko unijo. Tukaj bi morali eh, nekako okrepiti profil našega odbora, no, ampak eh, z Katrin Štaljer nam pa to prav gotovo uspelo. We're definitely developing a very strong profile for Ja, prav gotovo bo naš odbor imel močen profil. Smo eden izmed najmanjših odborov, smo pa najglasnejši. Katrin. Ja, gospa predsedujoča, res smo eden izmed manjših odborov, ampak obravnavamo enega izmed najpomembnejših vidikov Evropske unije. In sicer gre za vprašanje, kako naj Evropski enotni trg deluje. No, Daniel je govoril o IKT in tako naprej. Eh, no, pri strategiji za enotni trg tukaj nismo bili dovolj specifični. Trenutno 17 eh, odstotkov investicij v IKT porabimo za razvoj in raziskave. Eh, torej, tukaj gre za to, da očitno se nam to področje že zdi pomembno, pomembno je tudi za digitalni enotni trg. Potem gospod Seinfeld je govoril o enotnem trgu, kjer je treba odstraniti ovire. Um, omenili ste neko uredbo, uredbo o kvalifikacijah. Treba je se pogovoriti o tem, kako lahko visoko kvalificirani ljudje mm, opravljajo ustrezno delo. Potem uh, naslednja točka. Gospa Kalas, vem, da tukaj predstavljate gospoda Godo. To, kar ste povedali o digitalizaciji, je povezano s tem, kar je rekel tudi gospod Dalton in kar je rekel gospod Durom o krožnem gospodarstvu. Vse je med seboj povezano pri tem pregledu. Gre pač seveda za pregled. Pregled je dolg, govori o tem, kako deluje enotni trg, ampak vse te medsebojne povezave so zelo pomembne. Zahvaljujem se tudi za poročilo komisije. Te tri točke, trikotnike, fiskalna politika, strukturne reforme, naložbe, strinjam se, to je bistvenega pomena in potem še to, kar je povedala gospa Gebhardt o izgledih, o perspektivah. Želimo, da bi vse skupaj dobro delovalo. Uh, Na začetku smo si prizadevali predvsem za delujoč enotni trg, sedaj mora to dobiti še večjo težo pri evropskem semestru in gospod eh, Švab je govoril o različnih poročilih z podobnimi vidiki, ampak pri vseh gre za to, da je enotni trg v srčiki naših interesov in sedaj se spet. Uh, vračam k temu, kar je povedala gospa Gebhardt, niso dovolj samo besede, ampak so potrebna dejanja. Zahvaljujem se vam za vse vaše pripombe, seveda lahko poročilo še izboljšamo, jutri se bodo sestali drž, um, ehm, pročevalci v senci. Um, glasovali bomo 26. januarja, ki je pravzaprav nacionalni dan Škotske zaradi pesnika Roberta Burnsa, tako da sem zelo vesela, da bomo takrat glasovali. Okay, um, it sounds, sounds to me as if they're making some good progress. It also sounds between the lines of what you're saying. Uh, um, ja, uh, zveni tako, kot da boste uložili še nekaj predlogov sprememb. Uh, In eh, pogosto je to zelo koristno, če, poroče, če se poročevalec o teh predlogih eh, eh, še pred uložitvijo pogovori tudi za poročevalci v senci. Zahvaljujem se vam za vaše poročilo. Mislim, da nekoliko prehitevamo, verjetno vas zelo zanima naslednja točka, tako da predlagam, da sejo prekinemo za 10 minut ob približno 4 uri in 20 minut bomo začeli z, naslednjim, z naslednjo točko, tako da bomo s tem s naslednjo točko začeli ob 4 uri in 20 minut. 13 minut premora. Um, Komisija je tukaj, oseba, ki bo vse skupaj predstavila, pa še ne, tako da jo bomo počakali.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 ladies and gentlemen there are over twenty members of the. Gospe in gospode, tukaj je več kot 20 eh, poslancev iz različnih držav in delovnih skupin oziroma eh, političnih skupin. Eh, pri tem poročilu bi morali slišati um, namestnika generalnega direktorja v komisiji. Uh, slišim, da je na poti, lahko kakšnega drugega predstavnika komisije predstav, naprošimo, da predstavi to temo, ampak glede na resnost, ki so jo pokazali poslanci, mislim, da bi morali počakati za to, da se nam pridruži namestnik generalnega direktorja, če so poslanci tukaj. Ali obstaja kakšen poseben razlog, zakaj ga ni tukaj, kaj ti pet minut že zamuja? Five more minutes. We were told ten minutes ago that he would be naj počakamo še pet minut. Pred uh, desetimi minutami so rekli, da bo prišel čez dve minuti. Še pet minut bomo počakali. Um, uh, gospe in gospodje pogovorila sem se s koordinatorji ki predstavljajo večino v evropskem parlamentu začeli bomo obravnavati naslednjo točko na dnevnem redu uh, želeli bi si slišati tega visokega uradnika komisije ki smo ga povabili tako da bomo sedaj spremenili dnevni red svoje otroke. No, ampak eh, tudi njih še ni tukaj. Potem bomo pa še naprej čakali. he's, is he taking a seat? Yes, he's taking a seat. Um, okay, so we're going to move on to an item number. Tako, točka sedem na dnevnem redu. Predstavitev komisije, predlog direktive o nadzoru in nakupu orožja, tako imenovana direktiva o orožju. Uh, Ravno kar se nam je pridružil um, namestnik generalnega direktora, gospoda Del Sola. Um, ljudje vedno naprošamo naj bodo točni, kajti uh, veliko poslancev je tukaj, No, kar se tiče ozadja, imamo evropsko zakonodajo o orožju že od leta 1991. Na zadnje smo to direktivo pregledali 2000, leta 2008. Moj predhodnik je bil eden izmed poročevalcev v Senci. Pregled je vključeval tudi zvedbeno uredbo o tem, kako zagotoviti, da lahko orožje deaktiviramo, kjer je to potrebno. In uh, res je obžalovanja vredno, da je toliko časa trajalo, da smo se dogovorili o tej izvedbeni uredbi. Eh, če so moje informacije pravilne, potem je bil dogovor o tem dosežen pred nekaj tedni in takoj, ko sem to izvedela, sem naprosila komisijo, naj pride v naš odbor in predstavi ta predlog eh, kar se da hitro. Uh, Vemo, da ta predlog vsebuje predloge za boljšo izmenjavo stališč o registri držav članic, potem eh, in lažja bo tudi sledljivost eh, orožju in deaktiviranemu orožju. Številni eh, člani javnosti so izrazili zanimanje za ta predlog. Vem, da to javnost in druga zelo zanima in uh, tukaj želim jasno in glasno povedati tudi za javnost, da je vloga parlamenta in uh, sveta, da vlaga tudi predloge sprememb, tako da predlog komisije ni končen, dokler ne predložimo predlogo sprememb in o njih glasujemo. Zato je pravilno, da pri predlogu. Uh, da preverimo, ali pri predlogu obstajajo kakšne vrzeli, da izboljšamo komunikacijo med, eh, med eh, institucijami. Seveda pa treba vse skupaj povezati tudi z zakonodajo o nezakoniti trgovini z orožjem in eh, komisija je tudi na tem področju podala nov predlog prejšnji teden, torej o nezakonitem orožju. Sedaj dajem besedo gospodu Del Solu, ki bo predstavil predlog Eh, potem tu je tudi veliko poslancev, tako da lahko sedaj začnemo pripravljati seznam govornikov. Najprej bomo slišali koordinatorji. Gospod eh, Delšol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Oprostite, da sem zamudil, eh, zato sem imel zelo dober razlog, ampak vseeno samo globoko upravičujem, to res ni spremljivo. Ni treba, da posebej pojasnjujem, kakšno je ozadje. Um, gre za ozadje, ki je zelo občutljive narave. Zelo dobro veste, zakaj smo podali ta predlog uh, in kako. Jasno želim povedati, s tem predlogom ne želimo rešiti vseh problemov, ki so povezani z orožjem. Ne osredotočamo se na nezakonito trgovino z orožjem. Pri tem besedilu In uh, morda veste, da je 2. decembra Evropska komisija sprejela agendo o varnosti, uh, s katerim smo se slušali, skušali odzvati na razširjen problem nezakonitega orožja. Ampak to ni tema današnje razprave, čeprav je seveda tudi to zelo pomembno. Ukrepi, ki jih tukaj predlagamo, temelijo na treh študijah, ki eh, so jih analizirali tudi naši svetovalci, pripravili smo poročilo, ki smo ga poslali tudi Evropskemu parlamentu in svetu. Poročilo um, predstavlja oceno izvajanja uh, direktive o orožju. Um, in za s tem povez, za no tehnično znanje. Torej, kakšnih je pet glavnih sprememb, ki bi jih predlagali za direktivo? Prva sprememba se nanaša na kategorijo orožji. Naj bom jasen tukaj. Ehm, no, nasprotno s tem, kar je bilo zapisano na spletu in druge, ne želimo. Eh, prepovedati vsega poavtomatskega orožja za civilno uporabo. Ko gre za poavtomatsko orožje, eh, tukaj predlagamo samo prepoved dveh oblik orožja, ki smo jih identificirali kot potencijalno nevarni. Avtomatične strelne eh, puške, ki so bile spremenjene v poavtomatske puške in ki bi spet lahko postale avtomatske puške. Prav tako želimo pregledati pol avtomats, torej uporabo pol, pol avtomatskega orožja za civilno uporabo, ki je podoben a, avtomatskemu orožju, recimo pol avtomatski kalašnikov obstoj, v obstoječi direktivi obstaja šest vrst polavtomatskega orožja, ki jih predlog ne spreminja in ki jih lahko zadovoljnico kupite pri nacionalnih dobaviteljih. Druga tema, ki je prav tako pomembna, signalno in opozorilno orožje je tudi predmet te direktive, ampak to, to bomo uredili z enostavno izjavo. Prav tako priporočamo naj komisija sprejme tehnične določbe, s katerimi uh, bomo določili, da to, eh, da, da to orožje ne smemo spreminjati v avtomatsko orožje ali pa avtomatsko orožje. Potem drugi element, deaktivirano orožje. V trenutni direktivi deaktivirano orožje več ni smatrano za orožje, ampak za um, odpadno železo. To pomeni, da lahko vsak posameznik kupi to, te kovine, to odpadno kovino, ta lahko potem kroži po Evropi. In nedavni teroristični napadi so pokazali, da je možno deaktivirano orožje spet aktivirati in ga uporabiti tudi za teroristične napade. Zato ta direktiva o deaktivaciji, ki je bila sprejeta 18. novembra, uvaja strožjo kategorijo, ki močno omejuje tveganje reaktivacije orožja. Ampak tega tveganja ne moremo popolnoma izključiti. Zato v predlogu predlagamo prepoved nabave najnevarnejšega orožja, tudi če je to deaktivirano. Gre za tako imenovano kategorijo A. Torej tudi deaktivirani, deaktivirane puške Kalašnikov bi spadale v to kategorijo. Kar se tiče drugega deaktiviranega orožja, torej tistega, ki ne spada v kategorijo A. Takšno orožje bi zasebniki lahko kupili, ampak uh, tukaj predlagamo enostavno izjavo, deklaracijo. Ne želimo ustvarjati administrativnih bremen, ampak želimo vseeno preprečiti tudi eh, uporabo takšnega orožja v kaznivih dejanjih. Tretji vidik predloga. Uporaba interneta. Splet se daj v glavnem uporabljajo posamezniki, ki prodajajo razne oblike blaga in storitev, vključno z strelnim orožjem. Prodaja orožja na spletu eh, je težko nadzorovana in še težje bo to narediti v prihodnosti. Vemo pa, da lahko teroristi na ta način kupujejo orožje, eh, bodi si na nezakonit ali zakonit način, torej vojaško orožje. Moj kolega je pravzaprav sam preveril in pet minut je trajalo, da je na spletu našel enostavna navodila za to, kako lahko pol avtomatsko puško spremeni v avtomatsko puško ali pa kako lahko kupi sestavine oziroma sestavne dele za kalašnikov. Um, Zato tukaj obstaja veliko tveganje. Predlagamo prepoved, napo, prepoved nabave orožja na spletu za uh, posameznike. To seveda ne pomeni, da oni ne bodo mogli uvoziti orožja iz eh, drugih držav, ampak to lahko naredijo samo s pomočjo avtoriziranih eh, posrednikov, potem posredniki in zbiratelji. Naslednja točka. Trenutno posredniki in zbiratelji niso predmet obstoječe direktive, eh, nasplošno že preprodajalci orožja. Tukaj spet ne želimo oteževati življenja zbirateljem in posrednikom, vendar pa menimo, da bi oni morali biti predlog, um, predmet direktive. Torej, uh, to pomeni, da bodo lahko še naprej kupovali orože, ampak zato bodo morali uh, po enakem postopku zaprositi za avtorizacijo kot vsak drug posameznik. In pa še zadnje, izmenjava informacij med državami članicami. Nedavni teroristični napadi so pokazali, kako pomembno je, da države članice med seboj izmenjavajo informacije, ko gre za uh, dovoljenja, za orožje, zlasti za uh, posameznike. Trenutno so te informacije na voljo samo na nacionalni ravni. Mi želimo okvir za izmenjavo informacij med državami članicami, kajti to se nam zdi izredno pomembno toliko z moje strani, eh, da vam bo možno, da se odzovete na povedano in še enkrat se opravičujem za to, da sem zamudil. Najlepša hvala. Torej prvi krok vprašanj bo od koordinatorjev. Potem pa se bomo vrnili eh, k vprašanjem drugih poslancev torej najprej vprašanja, potem pa bo komisija lahko odgovorila na vsa vprašanja skupaj. Evelin Gebhardt, izvolite. Ja, danke schön. Eh, Najlepša hvala. Hvala, da ste nam še enkrat pojasnili, kaj točno predlaga Evropska komisija na tem področju. To se mi zdi zelo pomembno. Očitno obstaja na spletu v bistvu prava kampanja in prav zato je dobro, da pomirimo ljudi. Vse, kar je možno prebrati na spletu in v različnih eh, e-mailih, ki smo jih prejeli, ne drži, ni v skladno s tem, kar predlaga Evropska komisija. Poleg tega nekaj, kar Evropska komisija predlaga, še ni nujno takoj zakonodaja. Ne, takšen predlog morata potrditi svet in parlament. Predlogi, ki jih je pravkar predstavila komisija, so po mojem mnenju korak v pravo smer. Vsekakor pa bi prosila za dodatne informacije. Zanima me naslednje. Pri drugi točki ste omenili opozorilno in signalno orožje, ki naj bo sedaj vključeno v to direktivo, eh, pridobimo pa ga lahko za nekakšno izjavo. Ne vem točno, kako ste si predstavljali takšno izjavo kdo mora podati izjavo, komu, čemu bo to služilo in tako naprej. Prosim, če mi lahko to pojasnite. Pa še za eno pojasnilo, prosim, kar se tiče spletnih nakupov. Na začetku ste povedali, da tukaj ne govorimo o nezakoniti prodaji orožja. Potem pa ste pri četrti točki vseeno govorili o tem. jasno mi je, da ne gre točno za to, ampak vseeno gre za opredelitev tega, kdo lahko na zakonit način prodaja orožje na spletu. Po prvih stavkih, ki ste jih povedali, sem vas razumela eh, tako, da lahko samo posredniki na spletu prodajajo orožje, ne pa tudi zasebne osebe. Potem pa sem na koncu razumela, da bi lahko morda zbirateli vseeno tudi prodajali. Kako boste torej uredili, kdaj zbirateli niso več eh, zasebniki, ampak postanejo zbirateli? To je vprašanje, ki bi ga bilo dobro bolje pojasniti. Pa še zadnja točka, ki zadeva izmenjavo informacij med državami članicami. Mislim, da je tukaj eh, leta 2008 že potekala zelo poglobljena razprava o tem, ko smo naredili zadnjo prenovo te direktive. Takrat so se države članice bojevale proti temu, v bistvu so nasprotovale takšni izmenjavi informacij. Zanima me, ali bodo države članice sedaj pokazale več razumevanja za takšno izmenjavo informacij glede na trenutno situacijo. Mislim, da je dobro, da bi povedali, čezmejno, v kateri državi so dovoljene, katere vrste streljnega orožja, kdo jih lahko kupuje, kdo jih lahko prodaja in tako naprej. Te ureditve so namreč drugačne po posameznih državah, kljub temu, da imamo enotno zakonodajo. To je pomembno vprašanje in zanima me, ali ste se o tem že pogovorili z državami članicami in ali se boste pogajali za to, v, za, ko se bodo pogajanja seveda začela. Okay, um... Uh, Prav, naj še enkrat pojasnim. Najprej bom dala besedo koordinatorjem. Vem, da Andreasa ni tukaj. Ne vem, ali imajo pri ELS koga, ki ga bo uh, eh, domeščal, drugače pa gospod Denton. Izvolite. Najlepša hvala, Viki. Ja, kot so povedali drugi in kot si povedala sama, je to zelo težavno vprašanje. Potrebujemo jasno zakonodajo na evropski ravni glede strelnega orožja. Namreč potrebujemo uh, več izmenjave informacij in transparentnosti med državami in članicami. Ta zakonodaja pa mora biti dobra, jasna in prenosljiva ne pa takšna, ki jo bo težko uveljavljati. Naša težava je namreč nezakonito orožje. Tega se najbolj pogosto uporablja pri zločinih in terorističnih dejanjih. Imam dve splošni vprašanji za komisijo. Prvič, kar se tiče prepovedi deaktiviranega orožja. Imamo sto tisoče takšnih eh, kosov orožja in eh, Če boste to prepovedali čez noč, ali to ne bo pomenilo, da bojo ljudje želeli nekako se znebiti teh kosov deaktiviranega orožja in ti bodo prišli na črni trg? Po opredelitvi deaktiviranih kosov orožja ne moremo več uporabiti. Če jih aktiviramo, potem to orožje postane nezakonito ljudje, ki imajo takšno nezakonito orožje, bodo, torej, oziroma takšno deaktivirano orožje, bodo torej poiskali nekakšne druge poti, kako se tega znebiti. Kako boste torej to urejali? Poleg tega, takšno orožje eh, pogosto najdemo v muzejih. Kakšna bo torej situacija, kaj bodo morali storiti eh, muzeji, potem različne um, zgodovinske prireditve, ki uporabljajo takšne, takšno deaktivirano orožje, pa tudi filmska industrija, kako bo ta prepoved vplivala na njih. Pa še nekaj glede prodaje preko spleta. Zanima me, kako boste to uh, nadzorovali. Trenutno govorimo veliko o digitalnem enotnem trgu, ampak vemo, da je na internetu veliko dogajanja, ki ga ne moremo nadzorovati. Ali ni boljše, da bi imeli nekakšen legalni način, kako lahko ljudje uh, kupijo orožje, če seveda imajo za to licenco. V Združenem kraljestvu lahko ljudje kupijo orožje preko spleta, ampak samo v primeru, če imate licenco, ki jo lahko seveda prodajalec tudi preveri. Ali ne bi bil torej to morda boljši način? Torej, ja, želimo si, da okrepimo registracijo zakonitih imetnikov streljnega orožja, ampak ni pa dobro, da bi poslabšali to situacijo. V Združenem kraljestvu imamo veliko negativnih izkušenj na tem področju in sedaj smo konč, končno dosegli dobro in sorazmerno zakonodajo. Če bo sedaj komisija izbrala takšno pot, bodo morda uh, spremenili naš napredek, ki smo ga že storili in ga poslabšali. Dita Haranzova, izvolite. Najlepša hvala in hvala komisiji za to, to poročilo. Gre za področje, kjer mora Evropska unija ukrepati. Prodaja in distribucija orožja mora biti bolj nadzorovana, tudi kar se tiče deaktiviranega orožja. To je eno izmed področji, eh, kjer nam lahko, kjer dejansko že imamo dobro delujoč notranji trg. Namreč vsak lahko gre na splet in kupi deaktivirano orožje, potem pa ga sestavi v eh, delujoče streljno orožje. Ljudje ponavadi potrebujejo le nekakšno temeljno znanje za aktivacijo orožja in potem ljudje včasih kupijo deaktivirano orožje iz balkanskih von, ki ga potem aktivirajo in uporabijo. Zagotoviti moramo, da se zakonodaja dejansko izvaja in da zapolnimo že obstoječe vrzeli. Torej, kot že rečeno, zakonodajo, ki jo pripravimo, moramo prenesti in tudi izvajati. Prav zato pa spodbujam ta načrt komisije. Ampak, vseeno moramo biti tukaj zelo pozorni in previdni. Upoštevati moramo področje uporabe direktive in eh, to, kaj je naš končni in ključni cilj. Preprečiti moramo nezakonito in neetično preprodajanje orožja, ampak na ta način ne smemo eh, škodovati našim državljanom, ki lahko zakonito kupijo orožje, ki ga uporabljajo za šport, za lov ali za eh, samo obrambo. Ne smemo škoditi zakonodaji, ki je sprejeta in ki dobro deluje v nekaterih državah članicah. Naši državljani, ki spoštujejo zakone, morajo ohraniti svoje pravice, v nasprotnem primeru ta predlog namreč ne ustreza začetnim določbam in pričakovanjem. V direktivi moramo biti zelo natančni, tako da ne bo možnih napačnih interpretacij. Komisija mora torej izboljšati svoj predlog. Kot so povedali drugi pred menoj, sem tudi jaz prejela veliko um, sporočil preko elektronske pošte strani čeških državljanov, ki jih skrbi, kakšne, kako bodo lahko še naprej uporabljali orožje. Torej, zaščititi moramo naše državljane, po drugi strani pa jim ne smemo kratiti pravic. Komisijo bi torej prosila, da naj bo njihov predlog čim bolj jasen in specifičen, predvsem kar zadeva prepoved polavtomatskega orožja. To ste sicer omenili, ampak eh, zanima me, kako je z orožjem, ki zadeva kategorije za lov in šport. Ali bo to vključeno v vaš predlog? Zanima me več informacij o tem, potem pa se bomo morda lahko o tem pogovarjali, ko bo komisija torej pojasnila te osnovne stvari. Pascal Dora. Najlepša hvala, Pascal Dora. Merci, Najlepša hvala, gospod predsednica. Včasih se mi zdi, da državljanom prisluhnemo pri določenih stvarih, pri drugih stvarih pa ne, kljub temu, da so izjemno pomembne. In eh, to se mi zdi žalostno oziroma škoda, da je zadeva takšna. Kar se tiče eh, prošne trgovine z orožjem, to je eh, mit ni najbolj svobodna tista država, ki prodaja eh, največ eh, orožja. Ozirimo se v ZDA, kjer vsako leto umre 32 tisoč oseb, v Franciji pa eh, približno 375, eh, 375 ljudi umre zaradi streljnega orožja na leto. In eh, Francija verjetno nima najboljše eh, statistike. Japonska ima boljšo, na primer po mojem mnenju, takšne teme ne moremo obravnavati zgolj na osnovi svobode, zgolj na osnovi navadnih pravil, ki veljajo za trgovino in zakonodajo na področju trgovine. Razumem, da obstajajo eh, lovci, naprimer, eh, ta vikend je umrl eh, nek tekač, ki ga je ustrelil lovec, ampak to je pač nesreča, v redu. Čeprav razumem, obstajajo lovci, ki predelajo športno orožje, to ne sme biti razlog za to, da ne uredimo eh, trga prodaje orožja. Komisija je to dobro povedala in razložila. Obstaja resna težava, sam sem opravil vojaško služenje, eh, poznam poautomatsko orožje in mislim, da eh, obstaja veliko možnosti za predelavo po avtomatskega orožja v avtomatsko orožje, kar pomeni, da uh, se poveča tudi tveganje za eh, uboj uh, ljudi v Siriji in tako naprej. Hvala komisiji za uh, opravljeno delo. Mislim, da ste upravili uh, dobro delo in uh, čakali smo na to. Osredotočili ste se tudi na besedilo iz leta 2008. Nažalost pa je to besedilo uh, sedaj obravnavano v zelo dramatičnem kontekstu ampak tako pač je. Zanima me naslednje. Več držav uporablja dve kategoriji uh, orožja. Prepovedano orožje in uh, avtorizirano, dovoljeno orožje. Gre za vprašanje boljše zakonodaje, uh, zakonodaje, ki jo lahko razumejo vsi in morda imamo v tem uh, primeru priložnost, da poenostavimo teh sedem, osem kategorij eh, orožja. To je preprosto preveč, še posebej za eh, neposvečene na tem področju. Zakaj ne bi torej imeli eh, tudi v predlogu komisije dveh kategorij orožja? Slišal sem, da je treba prisluhniti državljanom, ki nam pošiljajo elektronsko pošto. Zanima me, katere uh, Eh, nevladne organizacije in združenja so eh, prispevala k eh, oblikovanju teh predlogov. Kdo je pristopil k vam, komisija? Poznam orožarski lobi, zanima me, če je še kdo pristavil svoj lonček. Toliko z moje strani. Hvala. Mr. Ivaskovič, thank you from the EFDD. Gospod eh, Ivaskovič, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Ne vem, ali sem eh, v celoti razumel ta predlog, predvsem kar zadeva prepoved posedovanja avtomatskih, avtomatskega streljnega orožja. Podobno velja tudi za polavtomatsko orožje, ki ga lahko kasneje predelamo v avtomatsko strelno orožje. Kaj to pomeni? To pomeni, da lahko državljanom preprečimo posedovanje polavtomatskega strelnega orožja. Prav zato se sprašujem, ali bomo zaradi tega zaplenili streljno orožje tisočih naših državljanov. Na tak način bodo ti ljudje utrpeli škodo in mislim, da tega ne moramo upravičiti samo tako, da se sklicujemo na varnost. To je torej ena dimenzija tega problema, obstaja pa še druga plat. vaša argumentacija za spremembo te direktive se nanaša na teroristične napade. Sprašujem se, ali to morda ni v bistvu velika napaka, morda celo več kot napaka. Zakonodaja, ki jo želimo spremeniti, torej ta, ki že obstaja, in je novi predlog, bo vplival predvsem na državljane, ki spoštujejo zakon in ne toliko na teroriste. Torej, omejevali bomo predvsem pravice naših državljanov. Andreja, si želiš besedo? Hvala, gospa predsednica. Žal mi je, da nisem uh, sledil razpravi od začetka, ampak žal sem moral še nazaj v pisarno. Mislim, da moramo pojasniti na tem mestu, da tudi nas v parlamentu zanima ta cilj, da lahko orožje prodajamo samo zakonito in da mora biti prodaja orožja urejena na tak način, da preprečimo določene napade, ki so se zgodili po Evropi, tudi v moji regiji. Veliko lovcev, pa tudi športnih eh, strelcev se je tukaj malce pritožilo verjetno ne toliko zaradi logike, ki stoji za predlogom komisije, ampak zaradi tega, kako je bil ta predlog predstavljen javnosti, zakaj je bila ta sprememba potrebna. Po mojem mnenju je bila ta sprememba načrtovana že dalj časa in ni neposredno povezana z temi napadi v Parizu. Mislim, da v parlamentu nihče ne verjame, da so da je orožje, o katerem, o katerem tukaj govorimo, eh, v bistvu povezano z temi napadi. Prav zato mora komisija danes pojasniti, kaj točno želite doseči s tem predlogom in eh, kako bo to vplivalo na lovce ter športne strelce, ki so svoje orožje kupili na zakonit način in ga tudi hranijo pravilno. Torej, kako bo vplivalo na njih, če boste to pojasnili, bo mislim, da pomirilo veliko naših državljanov, ki so se pritožili oziroma ki so vprašali, kako je s tem. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa bom prebrala seznam. Gospod Tarabela, gospa Bolskaut, gospa Šalelova, Obermajer, Švenfield, Dante, Karas, Mecola in potem še jaz na koncu pa tudi Catherine, seveda. Vi boste pa kar prvi. Um, torej, kar nekaj govorcev imamo in eh, prav zato bomo morda malce pozni pri naslednji točki na dnevnem redu. Zato se opravičujem. Ampak mislim, da je dobro, da temu posvetimo dovolj časa. Vse govorce pa prosim, da naj bodo eh, čim bolj natančni. Gospod Tarabela. Najlepša hvala, gospa predsednica, hvala tudi komisiji za predstavitev. Cilj, ki se mu danes posvečamo, je seveda boj proti nezakonitemu orožju in prepoved eh, poautomatskega orožja, ki bi bilo premočno, eh, ki bi ga lahko predelali v avtomatsko orožje, s čimer bi škodili varnosti državljanov. Ampak ne bomo govorili zgolj o tem komisija pripravila odbor, o katerem bo razpravljal odbor Libe in tam bo govora o nezakoniti trgovini. In tam bo, se bo treba potruditi. Danes imamo države, ki imajo uh, strožjo zakonodajo uh, in to še ne preprečuje nezakonite trgovine. Naprimer kalašnikovke, uh, ki se prodajajo nekje uh, v uh, skriti sobi v kakšnem baru. Uskladiti je treba, naprimer, uh, pravila, kar se tiče označevanja orožja, tako da ne bo prihajalo do um, um, uničevanja teh eh, številk, teh označb. Vse to je bistvenega pomena. Kar se tiče usklajevanja, eh, je moje vprašanje za komisijo naslednje. Želimo usklajevati, imamo predlog eh, direktive, zakaj ne bi imeli predloga uredbe? Izkušnje kažejo, da je direktiva vedno odločitev, ki na to v eh, svetu 28 držav članic konča pri uh, nekem kompromisu, ki ni zavezojoč, kjer piše a member state shall. Na to imamo sektor eh, športnega orožja ali pa loskega orožja, ki ne sme biti predmet teh naših pravil uporabiti moramo uh, zakonodajo, ki je najstrožja, se vzrotočili na takšno zakonodajo, ne smemo iti v nasprotni smeri. Ne smejo pa biti lovci in uh, športni uporabniki uh, žrtev pravil, ki si prizadevajo za uh, varnejšo trgovino z orožjem, zakonitim orožjem seveda. Hvala, Viki. Um... Najlepša hvala, Viki. Hvala komisiji, da nam je podala prvo pojasnilo glede tega predloga. Eh, eh, Vsi smo prejeli veliko elektronske pošte glede tega predloga in jasno je, da torej še tukaj ni pojasnil glede tega. Kar se tiče um, preprodaje in distribucije tega orožja, eh, tukaj moramo pa zagotoviti, da ljudje, ki so na zakonit način kupili to orožje, ne, nimajo kratenih svojih pravic. Ehm, torej vprašanje za uh, komisijo. Zanima me, ali, se, ali vas ne skrbi, da bodo to polavtomatsko orožje, ki ga želite urejati na ta način, predvsem kar se tiče v okviru športnega strelstva in lova, da se bodo te dejavnosti omejile. Kako lahko torej zaščitimo uporabnike orožja, ki uh, orožje uporabljajo na zakonit način? Kako jih lahko ločimo od eh, zločincev? V besedilu komisije je govora tudi o tem, da potrebujemo določene licence, za ljudi, ki uporabljajo orožje za namene lova ali športa. Tukaj ne gre za nezakonito orožje. Zanima me torej, kakšna je povezava med eh, temi določbami, temi pravili ter terorističnimi dejavnostmi. Puške, kot so kalašnikov in podobne, lahko brez težav kupimo na črnem trgu ali pa na spletu, na določenih spletnih straneh, torej tam je na voljo čisto vse. Oblasti pa tega ne morejo dovolj nadzorovati. Torej, v vašem besedilu uh, moramo zagotoviti to, da se ne ogrozijo nadzori trga v tem okviru. Pa še nekaj glede na kupa na spletu. Uh, Zanima me, je, kakšno je tukaj stanje, kar se tiče zakonitega orožja, ali tudi tukaj obstajajo pravila. Dobro bi bilo zagotoviti, da različni lovci lahko izmenjujejo orožje, če seveda gre za zakoniti nakup zakonitega orožja. Uh, Najlepša hvala. Ja, tukaj sem. Kot so povedali tudi drugi, seveda vsi dobro razumemo, da potrebujemo dober predlog in zakonodajo, ki bo preprečila nezakonito preprodajo orožja. Ampak tukaj je pomembno naslednje. Istočasno moramo jasno pokazati, kje je meja. Namreč ne smemo onemogočati našim lovcem ter športnim strelcem, da uporabljajo polavtomatsko orožje, ki so ga nakupili zakonito. Torej, še enkrat. Komisija, lahko prosim ponovite, na kak način boste prepovedali polavtomatsko orožje in katere, katero polavtomatsko orožje boste prepovedali. Prvič. Drugo vprašanje. Če sem prav razumela vaš predlog, zahtevate, da morajo ljudje vsakih pet let obnoviti svojo licenco za orožje. V primeru, da oseba nima zdravniškega potrdila pa mu te licence ne morejo ponovno izdati. Zdi se mi, da je to veliko breme in da zdravniki morda ne bodo mogli opravljati drugih dejavnosti, ker bodo morali opravljati te preglede za orožje. Na švedskem morajo zdravniki poročati policiji v primeru, da opazijo, da je njihov pacijent v stanju, ko iz medicinskih razlogov ne bi smel nositi orožja. Torej, zdravnik mora to vedno poročiti, poročati policiji, ne samo vsakih pet let. Ne, če zdravnik opazi, da ima njegov pacijent licenco za orožje in se zdravniku zdi to napačno, potem mora to takoj, takoj sporočiti policiji. To se mi zdi veliko bolje, kot pa da ustvarjamo dodatno birokracijo z nekakšnimi pregledi vsakih pet, pet let. Toliko za enkrat. Komisijo prosim, da prisluhne našim mnenjem in da ne ukrepa zoper uh, terorizem na tak način, da škodi našim državljanom, ki spoštujejo zakone. Quickly, Še devet govorcev je in uh, vsak ima največ dve minuti. Prosim, da ste torej čim bolj jedrnati nekaj eh, časa za eh, vprašanje o spletnem reševanju sporov. Bomo imeli kasneje, torej eh, sestanek koordinatorjev bo krajši. Če do 6.30 ne bomo končali tega sestanka, bomo videli, kaj bomo storili z načrtom za četrtek. Ali kdo nasprotuje takšni razdelitvi? Poj, paní předsedkyně, já také bych chtěla poděkovat komisi za to, že. Najlepša hvala. Ja, zahvaljujem se komisiji za pripravo tega novega predloga. Predlog ima veliko pomembnih elementov, ki koristijo naši varnosti, naprimer izboljšano sodelovanje med državami, to je zelo dobro. Poleg tega podpiramo boljšo izmenjavo informacij, boljšo sledljivost orožju in tako naprej. Tudi sama sem prejela veliko elektronskih sporočil, ki zadevajo to vprašanje. Ta sporočila so mi poslali lastniki orožja, ki so zakonito kupili orožje in imajo licence. Upoštevati morate, da ima vsaka država drugačno zakonodajo na tem področju. Oglejmo si primere držav, ki imajo dobro zakonodajo in kjer ta zakonodaja dobro deluje, torej kjer skoraj ni težav z nezakonitim orožjem. osredotočiti se moramo na to, da preprečujemo prodajo nezakonitega orožja, ki ga moramo izkoreniniti iz Evrope. Ampak, kot že rečeno, ta predlog ni namenjen nezakonitemu orožju, ampak zakonitemu. Torej, ne smemo škoditi, ne smemo kaznovati zakonitih lastnikov streljnega orožja. V nasprotnem primeru bo zakonito orožje morda spremenilo uh, svoj status, tako da se ga bo preprodajalo na črnem trgu, to pa bo povečalo varnost na tveganjem. Nekaj vprašanj. Moje vprašanje prvič je podobno uh, vprašanju gospoda Daltona. Ali ima komisija kakšno statistiko glede tega, koliko zločinov je zagrešenih z eh, zakonitim in koliko z nezakonitim orožjem? Prvič. In drugič, omenili ste države članice ter njihovo zakonodajo. V povezavi z tem me zanima, ali je ta novi predlog kompatibilen z nacionalno zakonodajo držav članic. In kakšne so tukaj povezave? Samo še eno vprašanje če mi dovolite, gospod predsednica. Katera država je po vašem mnenju dober primer, ki naj mu sledimo? Gospod Obermajer. Najlepša hvala, gospa predsednica, in hvala tudi komisiji, da ste na koncu vseeno prišli. 18. novembra ste nam že kratko sporočili informacije o vašem predlogu. Tukaj sem pa malo zmeden. Namreč danes nam je komisija povedala, da tukaj ne govorimo o nezakoniti prodaji orožja. O čem pa potem govorimo? Sami ste namreč navedli primere nezakonite prodaje orožja. In proti temu ste želite boriti za svojim predlogom, predvsem, ko govorite o tem, kako se lahko deaktivirano orožje ponovno aktivira. V tem primeru gre torej za nezakonito orožje, to je jasno. Govorili ste tudi o spletu in o nezakonitem nakupu avtomatskega orožja preko spleta. Gre, tukaj gre za nezakonito orožje in tukaj sem eh, relativno zmeden. Veliko dobrih predlogov je ali pa vsaj dobrih namer, ampak mislim, da tukaj nima smisla, da izumljamo toplo vodo. Uh, Avstrija, odkudar prihajam, ima zelo dober, dobro, dobre varnostne standarde. Pri nas smo zelo dobro uredili to področje, dobro nadzorujemo, imamo uh, dober sistem licenc in zato bi bilo dobro, da upoštevamo dobre prakse iz držav. Poenostaviti želite tudi uh, zakonodajo glede signalnega orožja. To velja tudi za jadranje, naprimer. In zanima me, kako bo to delovalo. tudi eh, ne razumem v celoti, kako želite preprečiti, da bi ta nova zakonodaja negativno vplivala na lovce in športne strelce. Kako? Kako boste to dosegli? Mislim, da če danes preberete eh, novice na internetu, vidite, da lahko v skoraj vsaki prestolnici Evrope eh, kupite nezakonito polavtomatsko ali avtomatsko puško za 500 do 1000 evrov. Torej, tukaj boste napačno diskriminirali naše državljane, ki, so, ki spoštujejo zakone. Želite, da ne, da ne boste diskriminirali določenih stvari, ampak ne razumem, zakaj niste na svoje javno posvetovanje povabili um, organizacijo lovcev Evrope, pa organizacijo zbirateljev orožja, povabili pa ste različne nevladne organizacije. Hvala. Najlepša hvala, gospod Ahn. Najlepša hvala, predsednica. Ja, tukaj je nekaj. Uh, elementov v predlogu, ki so ideološki in ne bodo prispevali k boljšemu delovanju notranjega trga ali pa k temu, da bi imeli več varnosti. Bodo pa negativno vplivali na določeno število naših državljanov in podjetij. Govorim predvsem o tem predlogu, da bi prepovedali določeno poautomatsko orožje glede na določene kategorije. Kako boste opredelili, katero polautomatsko orožje je preveč podobno avtomatskim puškam? Gre za orožje, ki ga uporablja na deset tisoč športnih streljcev po vsej Evropi, pa tudi nekateri rezervisti v državah članicah. Tukaj gre za registrirano polautomatsko orožje, ki se ga skoraj nikoli ne uporablja za uh, nasilne zločine ali teroristične napade. Ni nobenih dokazov, da bi to orožje predstavljalo grožnjo za našo varnost. Po avtomatske puške, ki uh, so podobne avtomatskim puškam AK-17 in podobnim, so oblikovane tako, da jih ni mogoče predelati v avtomatske puške. Uh, Problem pa so, pa so polautomatske puške, ki so pretihotapljene v Evropo, podobne tistim, ki so bili, bile uporabljene v napadih v Parizu. Tukaj imamo predelitev glede tega, kakšne so skupne značilnosti, sestavni deli in tako naprej v parlamentu se strinjamo, da ne smemo kratiti pravic eh, državljanov, ki spoštujejo zakon, bolj kot je to potrebno. Grožnja terorizma pa ne sme biti samo izgovor za to, da sprejemamo nesorazmerne ukrepe. Na tak način bomo namreč zniževali kredibilnost Evropske komisije in vseh ostalih inštitucij. Hvala. Arm Schenfeld. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Schenfeld, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Sam sem prepričan, kar zadeva ta predlog o strelnem orožju, da moramo razmisliti o tem, kako regulirati strelno orožje, ki lahko predstavlja potencijalno nevarnost. Predvsem takrat, ko ga uporabljajo zločilni, zločinci ter teroristi. Pri pripravljanju zakonodaje pa moramo biti previdni ter razmišljati racionalno. V nasprotnem primeru bo naša zakonodaja v bistvu kontraproduktivna. V trenutni situaciji smo bili priča nekaj grozljivim dogodkom in se zdaj se na nje odzivamo za to zakonodajo. Žal pa zakonodaja v tem okviru ne bo imela pravega učinka. Zakaj? Če je preveč restriktivna, lahko to pomeni, da bo omejevala možnosti državljanov na našem trgu. Kakšna je razlika med eh, zakonito in nezakonito prodajo? Na, pri zakoniti prodaji lahko nadzorujemo, kdo kupi orožje, kdo mu proda orožje, za kateri kos orožja gre, imamo seznam. Pri črnem trgu pa to ni mogoče. Če imamo tržišče, kjer veljajo prepovedi za nakup, potem to pomeni, da bodo naši državljani, ki želijo spoštovati zakone, kar naenkrat postavljeni v neko sivo cono. Prav zato sprašujem komisijo, ali so že opravili oceno učinkov te zakonodaje. Zanima me, na koliko ljudi bo vplivala ta zakonodaja oziroma vaš zakonodajni predlog. Pa tudi na katere ljudi bo to vplivalo, na katere lastnike streljnega orožja. ali bo vplivalo tudi na podjetja? Kakšna je vrednost izdelkov, o katerih govorimo? Ali ste preverili, kako učinkovite bodo te prepovedi in eh, v katerih okoliščinah bo to smiselno? Eh, um, gospa Stale, najlepša hvala, gospa predsednica. Kot vemo, je preprodaja orožja lahko grožnja za evropske državljane. Videli smo, kaj se je zgodilo v Parizu in vemo, da obstajajo vrzeli v predlogu iz leta 2008. Sedaj želimo odpraviti te vrzeli, ki so bile že izpostavljene v preteklosti, naprimer sledljivost, izmenjava podatkov in tako naprej. Zanimivo je, da ta razprava ponovno odraža vrzeli, ki smo jo že odkrili. Moje prvo vprašanje se nanaša na predlog iz leta 2008 in sicer člen 4.4, ker piše, da bodo države članice do 31. decembra 2014 zagotovile delovanje in upravljanje z podatkovno bazo, bodi si centralizirano, bodi si decentralizirano, ki zagotavlja dostop organov do podatkovne baze o orožju, kjer eh, se bo eh, vodila baza o orožju, ki izhaja iz te direktive. Kako so države članice izvajale ta eh, člen 4.4? Vsaj 20 let je treba eh, obdržati te informacije. Imamo strožja pravila, to je pomembno, ampak države članice, ki ne izvajajo obstoječih pravil, Eh, je treba izpostaviti. Na to vprašanje uh, lova. Pogledala sem si obstoječe uh, določbe in nove predloge in v 12.2 ni neke jasnosti. Moje vprašanje je, naprimer, koliko lovcev uporablja kalašnikovke v Evropski uniji. To me resnično zanima. In še uh, nekaj uh, o orožju s slepimi naboji. Po mojem mnenju je treba tudi to vključiti v področje uporabe te uredbe. To smo leta 2008 izpustili zaradi eh, primerljivosti, ampak ko se pogovarjamo z lokalnimi policisti, eh, vidimo, da je to zelo pomembna tema. Leta 2008 nam ni uspelo tega rešiti, sedaj pa imamo priložnost, ki jo moramo izkoristiti. Najlepša hvala. Pozivam pa vse, poslance in poslanke, da obiščete lokalno policijsko postajo, da se pogovarjate s policisti in ugotovite, kaj se dogaja. Sedaj se bližajo božični prazniki, zato boste imeli priložnost in to bi bila dobrodošla pobuda. Hvala. Nikola Danti. Najlepša hvala. Hvala, gospa predsednica. Marsikaj smo že slišali, ampak dovolite, da tudi sam izpostavim določena vprašanja. Po mojem mnenju se mi zdi v predlogu komisije dobro, da poteka sedaj razprava o zakonitem orožju. Morda ni prav, da to povezujemo z bojem proti, z bojem proti terorizmu. Soočamo se namreč z ogromno problematiko nezakonite trgovine z orožjem. Zakonita trgovina z orožjem pa je dobro organizirana in to je treba biti ponosen. Seveda potrebujemo eh, zelo jasne eh, določbe, tako da se nevarno orožje ne bo uporabljalo vedno pogosteje, ker so na ta način v nevarnosti eh, človeška življenja. Mislim, da imamo v predlogu veliko zanimivih eh, predlogov o sledljivosti, o prepovedi eh, nakupa in prodaje orožja. Eh, najdemo tudi elemente, ki so povezani s streljivom. Zanimivi elementi se skrivajo v tem dokumentu, ampak seveda ne bo preprosto izvajati vseh teh določb. Mislim, da se bomo morali resnično potruditi za to, da bomo uskladili eh, sistema zakonitega orožja in nezakonitega orožja. Nočemo, da eh, orožje pade v roke teroristov. Mislim, da moramo izkoristiti to priložnost zato, da dosežemo večjo mero usklajenosti in da prenesemo to usklajenost tudi na druga področja. Morda bi lahko države članice bolje sodelovali tudi na področju naprimer obveščevalnih dejavnosti. Morda bi lahko bolje sodelovali tudi pri drugih orodjih, ki jih lahko uporabimo za boj proti terorizmu. Mislim, da moramo z enim očesom vedno paziti na eh, tveganja, ki se pri tem pojavljajo. Pravila, o katerih odločamo, bodo vplivala na številne državljane, naprimer na uh, lovce, na uh, športne strelce. Potrebujemo jasen predlog komisije. Treba je upoštevati uh, Eh, dejstvo, da državljani že imajo orože zaradi takšnih razlogov. Nekateri so naprimer zbiravci, zbirajo uh, zgodovinsko orožje. Ne vem, če teroristi uporabljajo uh, puške iz 18. stoletja pri uh, napadih. Mislim, da je treba zagotoviti uh, pravo mero sodelovanja na področju zakonitega orožja. Obenem pa je treba zagotoviti tudi, da ne kaznujemo določenih eh, zakonitih dejavnosti. Roberta Mecola. Najlepša hvala, gospa predsednica. Strinjam se številnimi kolegi, ki so že spregovorili v tej razpravi. Potrebujemo jasna pravila, ki imajo logične cilje. Obene pa moramo zagotoviti večji nadzor nezakonite trgovine uh, z orožjem. Trenutno obstaja zakonit trg znotraj našega enotnega trga. Potrebujemo jasnejša, strožja pravila za prodajo streljiva. In kot so dejali kolegi in kolegice, se moramo izogniti napačnemu tolmačenju pravil ne smemo dovoliti, da bodo v težavah naši državljani. Nočemo, da bo videti, kot da je to naša reakcija na napade v Parizu. Glede na to, kako eh, delujejo kriminalci, s tem ne bomo rešili problematiko kriminala. Vemo, kako lahko sežejo po orožju, ki mu eh, ne moremo slediti, ki je neizsledljivo, ki eh, ni označeno in ki ga lahko uporabijo na to v Eh, kaznjivih dejanjih. Obene moramo biti paziti, eh, ko sprejemamo določbe, ki more da vplivajo na eh, športnike in športno rabo orožja, na samo obrambo, na vojaške muzeje, naprimer. Sama sem prejela več komentarjev, elektronske pošte in pripomp, ljudje so zaskrbljeni, ne vedo, kako bo deloval ta predlog kako bo delovala ta zakonodaja in kako bo vplivala na osebe, ki uporabljajo to orožje, bodi si kot hobi, bodi si zato, ker so zbiralci. Strinjam se tudi s tistimi, ki pravijo, da bi komisija morala povedati, s kom je sodelovala pri pripravi tega predloga. Ali so se pogovorili s predstavniki vseh tistih, ki uh, bo do. Uh, dobili nove določbe od Markaras. Najlepša hvala, gospod predsednica. Ja, eh, ta predlog eh, kaže na to, da morda računamo na napačne ljudi, napačno dojemanje glede tega, kaj je nezakonito. Zakonito orožje lahko hitro postane nezakonito pojem nezakonitega pa se lahko zlorabi. Tukaj imamo uredbo, imamo direktivo, poročilo komisije iz prejšnjega tedna, to ne bom ponavljal. Vas pa prosim, zato da bo razprava čim bolj stvarna. Namreč danes se ta razprava šele začenja. To še ni konec, gre samo za prve informacije, ki jih danes prijemamo. In mislim, da smo že danes veliko novega slišali. Za nadaljevanje razprave pa me zanimajo naslednje stvari. Prvič, zanima me pojasnilo glede tega, kaj trenutni predlog meni o vplivu te uredbe na zakonodajo v državah članicah. Posamezne države imajo namreč različno kakovost obstoječih zakonov. Drugič, Zanima me vpliv tega predloga na lovce, športne strelce, strelce in zbiratelje orožja. Tretjič. Zanima me, kakšne bodo omejitve za ljudi, ki imajo zakonito orožje, potem, ko bo veljal ta predlog. To so tri ključne stvari, ki so zelo pomembne in lepo prosim sekretarjat odbora. če bi lahko morda zbral te, to elektronsko pošto, ki so jo prejeli različni člani odbora. Te, to elektronsko pošto bi lahko nekako povzeli in potem posredovali komisiji. Tako bi lahko komisija odgovorila na vprašanje naših državljanov. Na tak način bo lažje, da bodo vprašanja kategorizirana in bo komisija lahko zelo smiselno odgovorila na njih. Na tak način bomo lahko začeli z našim parlamentarnim delom. Kaj je Kalas? Hvala. Ne bom ponavljala besed drugih. Imam pa svoje vprašanje. Vedno pravimo, da mora biti zakonodaja temeljena na študijah in analizah. Imamo poročilo na osnovi enoletne eh, študije, ocene in eh, ta študija ni odkrila težav zaradi uh, določb na področju lasništva. Kategorizacija je uh, težava zgolj zaradi enega elementa. Očitno obstaja vrzel med predlogom komisije in študijo in zato prosim komisijo, da pove, na osnovi katerih priporočil so pripravili predlog. Hvala. Sama imam kratko opasko. Leta 2008 so moji kolegi in kolegice analizirali revizijo te direktive. In končna obeseditev je bila naslednja. Komisija bo v skladu s postopkom v 13a2 pripravila skupne standarde za to, da se deaktivirano orožje ne more ponovno aktivirati. To je bilo napisano leta 2008. Leta 2015, sedem let pozneje, pa so bila priporočila končno objavljena. Pričakujem, da bodo moji kolegi in kolegice želeli biti precej bolj jasni, ko spremajo končno beseditve. Zato, da bo to, čemu zahtevamo, dejansko izvajeno in da bo vse popolnoma jasno. Dejali ste, da nočete. Uh, prepovedati polautomatskega orožja, vsega polautomatskega orožja, zato ker uh, v kategoriji 3B uh, eh, obstaja orožje, ki ga nočete prepovedati. Ampak meni ni bilo ponoma jasno, ko sem to brala v maternem jeziku, uh, kaj šele za druge, naprimer. Beseda, ki jo uporabljate, je zelo subjektivna in zanima me, če bi lahko številne pomisleke uh, ki smo jih danes izrazili, odpravi na ta način, da si pogledamo, kakšni so vaši nameni, vaši cilji in na to bi lahko eh, našli bolj ustrezne obeseditve. Tako, da bi bilo jasno, eh, kaj je deaktivirano orožje in da se ga dejansko ne da aktivirati, da je to eh, nepovratno deaktivirano orožje besedo bomo dali komisiji, ampak pošteno rečeno potrebujemo daljše razprave o tem. Ne vem, eh, morda se bomo s koordinati pogovorili o dodatni eh, seji. Izvolite. I, I short, I... Kratek bom, ker vem, da čas teče. Ko je govora o zakonitem orožju, se je treba zavedati dejstva, da je bilo v uh, zadnjem letu Eh, ubitih deset tisoč oseb v Evropi z uporabo eh, zakonitega orožja. To je težava. Nekateri teroristi niso uporabljali nezakonitega orožja, ampak zakonito orožje. To je dejanski problem. Ne govorimo za neko umetno situacijo, eh, o neki umetni situaciji. To je prva stvar. Drugič. Ta predlog smo pripravili na osnovi različnih študij in razprav z vsemi deležniki. Ne gre za nekaj kaj, kar bi potegnili iz zraka. Gre za uh, dolg proces, ki se skriva za tem. Res je, da je bila časovnica skrajšana zaradi dogodkov, ki jih vsi poznamo. Tretjič. Lovci. Za lovce se ne bo spremenilo nič. Besedilo za njih ostaja enako. Če si pogledamo prvo prilogo, lahko tam vidimo, da je kategorija C kategorija, ki je naš predlog ne spremenja. Nič se ne bo spremenilo z tega vidika. Za kategorijo B, ki jo prav tako uporabljajo lovci, ampak večinoma športni strelci, pa velja takole. Če si pogledamo številko 3 eh, kategorije B, ki je predmet avtorizacije, so pravičujem številka 4. Še vedno lahko uporabljamo uh, eh, poautomatske puške, ki uh, lahko, kjer se lahko uporabljajo um, sklopi nabojev. Športni strelci lahko uporabljajo takšno orožje, ne pa lovci. Prepovedujemo polautomatsko orožje, ki je podobno avtomatskemu orožju ki ima podoben avtomatski mehanizem. Morda je beseda resemble eh, napačna, vi ste materna govorka angleščine. Eh, z državami članicami in z vami lahko najdemo boljšo beseditev, to je res. Ampak dejstvo je, da imamo v mislih polavtomatsko kalašnikovko, ki se jo lahko uporabi za ubijanje ljudi. Če boste dejali, da eh, športni strelci in lovci uporabljajo takšno orožje, potem imamo očitno težavo. O tem se ne strinjamo. Govorimo zgolj o takšnem orožju. Če pogledamo na internet, je polavtomatsko kalašnikovko preprosto predelati v avtomatsko orožje. Na internetu najdete navodila za to. In to ni težko. Jasno je, da bo situacija spremenjena, ampak za športne strelce in lovce se ne bo nič spremenilo. Če pa želite uporabljati to za športne strelce in lovce, pa to vaša izbira. V besedi to pa lahko izboljšamo. Še na kratko o nekaterih drugih eh, vprašanjih. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ker eh, to trenutno ni mogoče. Da, potrebujemo izmenjavo podatkov med državami članicami, ki je boljša, ki je izboljšana. Države članice so pripravljene zagotoviti večjo mero izmenjave podatkov. In še zadnja stvar, ki bi rad komentiral, in to je deaktivacija orožja. Želimo si jašnih, jasnih pravil. In to smo deloma naredili z izvedbenimi določbami, ki so bile objavljene pred nekaj uh, tedni. Tukaj se bom ustavil, vem, da je to dolg proces in da je treba govoriti o tem v, tudi v prihodnosti. Hvala, sekretarjat bom prosila, da pripravi pregled vprašanj, ki so bila izpostavljena, ker jih je bilo veliko. Obenem pa bomo izpostavili ključna sporočila komisije. S koordinatorji pa se bomo pogovorili o tem, kaj nas čaka v prihodnosti. Kot sem dejala v začetku, bodo poslanci in poslanke dobili priložnost spreminjati ta dosje, tako kot to velja za vse dosje. Najlepša hvala. to give us a presentation on the state of play of the a ADR. Sedaj pa predstavitev alternativnega reševanja sporov in spletnega reševanja sporov. Would you like to start? Želite začeti? Thank you. Hvala. Um, hvala, gospa predsednica. Lahko začnem? Prav, hvala. Spoštovani poslanci in poslanke Evropskega parlamenta, že drugič bomo govorili o vprašanju platforme za spletno reševanje sporov. Kmalu bo ta platforma eh, pripravljena. 9. januarja leta 2016 naj bi bili pripravljeni. Pripravili smo že predstavitev v tem odboru, danes pa bi radi spregovorili o zadnjem stanju in razvoju dogodkov. In spregovorili bomo tudi o zadnjih številkah. Vem, da časa ni veliko, tako da uh, bom pohitela. To so zadnje številke uh, zve, v zvezi uh, s pregledom mnenja potrošnikov in trgovcev Ta študija je bila pripravljena septembra. Eden od razlogov, da je to uporabno orodje, je dejstvo, da se potrošniki soočajo uh, s težavami pri čezmenem uh, eh, nakupovanju. Soočajo se s težavami, ne vedo, kako jih rešiti, še posebej, če je trgovec uh, v neki državi članici. Ne vedo, kakšna je dobra rešitev, bojijo se dolgega procesa reševanja in tako naprej. Po našem mnenju lahko spletno reševanje veliko doprinese k hitrejšemu sistemu. 45 odstotkov potrošnikov meni, da je preprosto reševati spore s pomočjo alternativnega reševanja sporov, 70 odstotkov pa je zadovoljnih eh, z alternativnim reševanjem sporov. Trgovci se ne zavedajo teh sistemov in uh, to je težava. 15 odstotkov jih meni, da alternativno reševanje sporov ni na voljo v določenem sektorju in zato tega sistema ne uporabljajo. To je eh, globalna slika, vemo, kakšen je zakonodajni okvir. Najprej imamo direktivo o alternativnem reševanju sporov, ki bi jo naj države članice prenesle v nacionalno zakonodajo do meseca, eh, meseca julija letos, tako da bi imeli sisteme za praktično vse sektorje, za vse uh, spore v držav članicah. Na to pa imamo drugi del svežnja in to je uredba o uh, spletnem reševanju sporov za potrošnike. Gre za sistem na voljo v vseh 28 državah članicah, v vseh uradnih jezikih, vodi ga komisija, upravlja z njim komisija. Nudimo torej pomoč v vseh držav članicah kaj bo prinesel ta svežen uh, alternativnega in spletnega uh, reševanja sporov. Po našem uh, mnenju, vsaj upamo, bo prinesel nov uh, cenovno dostopen sistem reševanja sporov. To bo kakovosten sistem, potrošniki uh, bodo poskušali rešiti spore. Uh, ne pred sodiščem, ampak prej in tako bomo dosegli cilje enotnega digitalnega trga. To je trenutno stanje, uh, kje se nahajamo. 14 držav članic je preneslo direktivo v nacionalno zakonodajo, soočamo se torej z zamudo v določenih držav članicah. Nekatere so to naredile zgolj delno, osem jih je uh, direktivo preneslo deloma in uh, eh, končale naj bi to delo do konca januarja. Uh, Slika ni tako slaba, zato ker države članice ponovadi potrebujejo veliko časa za prenos zakonodajo, nacionalno zakonodajo. Veseli nas, da so nekatere to že naredile, nekatere so še pred uradnim rokom obvestile vse deležnike eh, o tem. Nekatere države članice tega ne bodo naredile pred marcem 2016 zaradi zakonodajnih ali pa parlamentarnih razlogov, zato ker bodo potekale volitve ali pa zato ker eh, zakonodaje še eh, niso mogli sprejeti. Nekaj jih torej ne bo končalo tega dela, ampak eh, vsaj do poletja 2016 naj bi vse države prenesle zakonodajo v nacionalni sistem. 9. januar naj bi bil eh, datum, ko naj bi platforma začela delovati, to je bila težava komisarka Jourova je pisala vsem državam članicam in prepričala je številne izmed njih, ki bodo obvestile uh, vse o tej platformi še pred uradnim rokom. Kaj se dogaja s platformo eh, spletnega reševanja sporov? Kot veste, vse poteka po načrtih, pripravili smo tehnične določbe, ker vemo, da je rok januarja. Nobena platforma pa ne more delovati, če ni povezana z ustreznimi organi za alternativno reševanje sporov. Vseeno pa bomo zgodaj v letu 2016 pokrili večinoma vse. Kar se tiče trgovcev, je treba spomniti, da zakonodaja od njih zahteva, da se sklicujejo na eh, spletno reševanje sporov na spletnih straneh, ki jih eh, imajo. To je zelo pomembno, seveda morajo zagotoviti tudi povezavo do sistema spletnega reševanja sporov. Kaj pričakujemo, kar se tiče časovnice? Eh, čas, časovni rok je bil 9. januar, ampak ne pričakujemo, da bodo vse države članice do takrat pripravljene. Razmišljamo o tem, da bi preložili ta datum na 15. februar. Če bo šlo vse po sreči, bomo takrat imeli kritično maso držav članic, ki bodo že povezane s sistemom. Pričakujemo približno 20 držav članic, ki bodo uh, takrat že imele sistem. Pomembno je, da potrošniki, ko želijo uporabiti uh, spletni sistem reševanja sporov, dejansko lahko dostopajo do tega, da se ne, soočajo, uh, ne soočijo uh, z oviro, čež da v eni državi uh, Eh, članici tega sistema še ni. Platforma bo takrat eh, na voljo splošni javnosti. Od 9. januarja naprej bomo začeli s testiranjem skupaj z organi za alternativno reševanje sporov, tako da bomo vsi pripravljeni, ko bo platforma eh, na to pripravljena februarja. Seveda računamo tudi na poslance in poslanke Evropskega parlamenta, da govorite o alternativnem reševanju sporov in spletnem reševanju sporov pomembno je zagotoviti ustrezno komunikacijo in obvestiti ljudi o eh, tej novi možnosti. Eh, čakamo torej na uradno splovitev sistema 15. februarja. Kako deluje platforma? Testirali smo jo že z odborom IMCO, ampak to je najnovejša predstavitev platforme. imamo uporabnike, ki sodelujejo, eh, se pravi potrošnik, ki uloži pritožbo, trgovec, ki spreme pritožbo in organ za alternativno reševanje sporov, ki obravnava eh, to prošnjo in pa tisti, ki jo na to sklene. Imamo štiri korake, uložitev pritožbe, na to dogovorite o trgovcu, kateri organ za alternativno reševanje sporov bo o tem upravljal. Eh, bo o tem govoril, na to alternativno reševanje sporov samo in na to končno odločitev. Predvsej intuitivno vse skupaj izgleda. Imamo tri dele. Najprej mora potrošnik uh, uložiti vse podatke o trgovcu. To je obrazec, ki ga mora izpolniti. Če trgovca ni v sistemu, potem, oziroma če je trgovec v sistemu, potem uh, so podrobnosti upisane avtomatsko. Potrošnik opiše pritožbo, kaj so kupili, kakšna cena je bila, kakšna je bila težava, s katero so se soočili. Uh, upisati morajo, morajo tudi kontaktne informacije. Na to uložijo pritožbo, ki se prenese trgovcu. Sistem je zelo hiter in učinkovit. To prejme trgovec. Takoj prejme uh, sporočilo, da je bila vložena pritožba in eh, ko analizira obrazec, se mora odločiti, če je pripravljen nadaljevati s postopkom. Če se strinjajo s postopkom, bodo potem dobili priložnost, da predstavijo svojo plat zgodbe in eh, na to vsak kakršnikoli organ za alternativno reševanje sporov eh, začne z analizo. Ko se Eh, potrošnik in trgovec odločita o organu, ki bo prevzel obravnavo, eh, gre vse skupaj avtomatsko naprej. Se upravičujem, eh, ta predstavitev gre mimo malce prehitro, tehnologija pač ni na naši strani. Včasih deluje, včasih pa ne. Tako je videti eh, preglednica organa za alternativno reševanje sporov, platforma je posebna, tam prejmejo pritožbo, tako verzijo potrošnika, kot tudi verzijo trgovca. Ima različne funkcije za upravljanje, izmenjujejo lahko podatke oziroma sporočila med obema akterjema in pošiljajo odločitve obema akterjema. Zadnji del pa je uh, umestnik za svetovalca, to so tisti, ki nudijo pomoč obema eh, stranema, vsem uporabnikom, tudi eh, v čezmenih primerih, ne zgolj v eh, nacionalnih primerih. Tako je videti platforma, želeli smo jo predstaviti tudi vam. Testirali smo jo z vsemi deležniki in to dvakrat, enkrat tukaj v Bruslju in enkrat virtualno, posod po Evropi, kjer so jo ljudje uporabljali. Uh, v različnih scenarijih, kot eh, potrošniki, kot trgovci, kot eh, svetovalci, kot organi za alternativno reševanje sporov. Bili smo precej uspešni, v prvem testu smo upoštevali vse komentarje, ki smo jih dobili in tako je sedaj videti končni umestnik, končna platforma. Upoštevali smo vsa strokovna mnenja, dobili smo zelo pozitivna mnenja, glede na to, kako je ta platforma oblikovana, zato ker je preprosta za uporabo upam, da boste tudi vi takšnega mnenja, ko boste obveščali ljudi o tej eh, platformi. Seveda smo pripravljeni pristaviti dodatne predstavitve, če želite. Testirali bomo platformo eh, cel januar pred uradno splovitvijo 15. februarja. Časa ni bilo veliko, zato sem bila tako hitra. Eh, sem pa seveda pripravljen odgovoriti na vprašanja. Hvala. Najlepša hvala za ta celovit pregled platforme cenimo delo, ki ste ga vložili uh, v ta projekt. Kolegi in kolegice, kdo želi besedo? E- Nikogar ne vidim, ki bi dvignil roko. No, imam pa sama vprašanje, če, vprašanje, če dovolite. Nekaj v zvezi z državami članicami. Glede na to, da imamo 14 držav članic, seveda bi Eh, želeli, da vsi upoštevajo eh, roke. Zanima me, katere so bile glavne ovire. So to volitve? Je to vprašanje sistema, ki še ne deluje? Mislim, da je komisija opravila veliko eh, dela. Predstavljamo 28 držav članic in zato želimo vsi zagotoviti delujoč sistem bolj? To je zelo dobro vprašanje, hvala. Komisija je takoj uh, poslala dopise o ugotovitvi uh, neupoštevanja uh, roka, takoj ko države članice tega niso naredile in vse države so se odzvale na ta dopis. Uradni rok je bil uh, rok za splovitev organov alternativnega reševanja sporov. In v nekaterih državah je teh veliko, tako da so najprej potrebovali te informacije, zato da so določili kriterije za vzpostavitev organov, ki v nekaterih primerjih niso obstajali, je bilo treba nadgraditi in tako naprej. Imamo tudi tri ali štiri države članice, kjer so potekale volitve in zaradi zakonodajnih vprašanj eh, niso uspeli upoštevati rokov obstajali so objektivni razlogi, ampak še vedno menim, da bomo lahko zbrali to kritično maso do sredine februarja in na to vse države do konca eh, poletja. Najlepša hvala za te podatke. Še kakšen komentar morda? Ne, potem pa najlepša hvala komisiji za to predstavitev. V veliko pomoč nam eh, je bila. Ta se je končana, naslednja seja nas čaka v četrtek od 9. do 12.30 eh, ure. Najlepša hvala, sedaj pa sledi seja koordinatorjev.